Bon après-midi, collègues. Bon après-midi, Madame Georgieva. Et soyez la bienvenue au Parlement européen. Dober dan, kolegi in kolegice, pozdravljeni gospa Georgijeva in dobrodošli v odboru za razvoj v Evropskem parlamentu. Vsi vemo, da je namen današnjega srečanja, da prisluhnemo predstavitvi gospe Georgijeve in da ocenimo, ali je primerna za položaj komisarke za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje. To je resor, ki ga je predsednik Barozo namenil. V skladu z eh, navodili glede potrjevanja komisarjev bo parlament eh, ocenil kandidate glede na njihove sposobnosti in osebno samostojnost tako da bomo ocenili njihove komunikacijske sposobnosti in poznavanje področja. Pred to predstavitvijo je kandidatka že poslala pisne odgovore na sestavljena vprašanja, ki jih imate tudi med svojimi dokumenti. Preden začnemo z delom, pa naj vas na hitro opomnim, kako bo ta predstavitev potekala. Začeli bomo s kratko eh, izjavo poslanskih skupin o tem, kakšne so njihove prednostne naloge za ta resor. Potem bomo povabili kandidatko, da poda svojo uvodno izjavo, ki naj ne bi bila daljša od deset minut. Tej uvodni izjavi bodo uh, sledila vprašanja in odgovori. Začeli bomo uh, s krugom predstavnikov posameznih poslanskih skupin. Uh, razprava pa bo potekala po načelu eh, ping-pong in sicer 45 sekund za vprašanje, minuta 45 sekund za odgovor kandidatke, potem pa 30 sekund za dopolnilno vprašanje, če bo to potrebno in nadaljnih 30 sekund za dokončni odgovor na dopolnilno vprašanje. Čas za govor je strogo omejen na 45 sekund krajša, ko bodo vprašanja, več časa bo na voljo za odgovore kandidatke. Dopolnilna vprašanja se morajo navezovati na odgovore komisarke oziroma kandidatke. E, ni mišljeno, da bi šlo za e, ločena vprašanja in kot e, predsednica, si eh, dopuščam pravico, da ne dopustim vprašanj, ki niso v skladu s temi kriteriji. Ravno tako bomo imeli dve kratki obdobji za postopek Catch the Eye v zvezi z vprašanji, ki so jih koordinatorji spostavljali kot ključna. Tisti poslanci, ki bodo govorili v tem delu razprave, bodo imeli 15 do 20 sekund za to, da zastavijo vprašanje. Pozivam pa tudi kandidatko, da naj bo kar najkrajša v svojih odgovorih. E, v teh razpravah bodo imeli prednost polnopravni člani in nadomestni člani odbora za razvoj. Ravno tako pa sta predvideni tudi dve obdobji. E, v katerih bo komisarka oziroma kandidatka lahko bolj podrobno odgovorila na vprašanja, ki morda niso bila izčrpno odgovorjena. E, predstavniki poslanskih skupin me bodo opozorili, katera so ta vprašanja. Ravno tako imamo eh, med nami tudi predstavnike nekaterih drugih odborov. Na koncu eh, današnje predstavitve pa bom eh, prosila kandidatko, da poda še zaključno izjavo, če bo tako želela. Tolmačenje danes poteka v vse jezike, zato lahko vsi govorniki uporabljajo svoj jezik. Potrebno pa je upoštevati, da bo razprava tolmačena in zato vas prosim, da ne govorite prehitro ali da ne berete pisnih besedil, ki jih niste posredovali tolmačem. Ravno tako eh, poteka tudi prenos te razprave na spletni strani parlamenta, tam pa bo na voljo tudi posnetek te razprave. Zdaj pa kar začnimo z izjavami poslanskih skupin. Najprej dajem besedo gospodu Kazmariku v imenu skupine Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala. Eh, gospa predsednica, gospa kandidatka, dame in gospodje, zelo nas veseli, da imamo to priložnost za razpravo z vami o temah, ki so najbolj pomembne za naš odbor. Z Lizbonsko pogodbo humanitarna pomoč prvič eh, uradno postaja del zunanje politike Evropske unije in prvič bomo imeli poseben resor, posebnega komisarja, ki bo odgovoren za humanitarno pomoč. Uh, Vzpostavitev tega ločenega resurja je jasen signal Evropske unije in gospoda Barosa, da humanitarno pomoč jemljemo zelo resno in da si želimo okrepiti vlogo Evropske unije na mednarodni ravni. To je korak v pravo smer. Evropska unija je eden od največjih eh, darovalcev humanitarne pomoči na svetu. Zato se moramo osredotočiti na usklajevanje in doslednost. Ravno tako pa moramo biti pripravljeni na nove izzive, kar zadeva globalno humanitarno pomoč. In eh, ti izzivi so vsekakor zelo zahtevni. Eh, nedvomno so nam to potrdili tudi dogodki na Haitiju. Eden od največjih izzivov je neutralna Eh, dobava oziroma oskrba s humanitarno pomočjo. Neutralnost pa je težavna in pogosto govorimo o tragičnih okoliščinah, o tragičnih smrtih človekoljubnih delavcev in tudi temu se moramo zoprstaviti. Hvala. Najlepša hvala. Beseda ima gospod Berman za skupino socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Humanitarna pomoč je, kot veste, zelo težavna. Gre za eh, boj med realnimi politikami, eh, potrebami in eh, ljudmi, eh, ki so v stiski. Predvsem so to ženske in otroci, ki so najpogostejše žrtve konfliktov. Ravno tako gre za boj med. Eh, dobava pomoči tistim, ki eh, pomoč potrebujejo eh, in grožno, da bi s tem spodbujali eh, konflikte in nadaljne boje. Vaša naloga bo, da boste pokazali odločnost pri uresničevanju nalog Evropske unije. Včasih boste morali zahtevati spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava od predsednikov vlad, ki jim to ni prednostna naloga včasih uh, se nam zdi, da so stvari na Haitiju enostavne, ampak uh, kadar gre za nasilje, ki ga potručajo ljudje, so razmere drugačne. Vprašanja se zastavljajo, kot kdaj intervenirati. Eh, in tudi poplave v Burmi so pokazale, kako smo lahko omejeni. Uh, Skupina socialistov in demokratov vas bo podpirala pri krepitvi naših načel po svetu, eh, pri dokazovanju tega, da po mnenju Evrope vsak človek potrebuje dostojno prihodnost. In eh, želimo eh, si prisluhniti vašim, pred, vaši predstavitvi o tem, kako nameravate poskrbeti za to, da bo evropska pomoč učinkovita in hitra. Najlepša hvala. Beseda ima gospod Görens iz skupine Alde. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa kandidatka, eh, vaša predstavitev eh, pravzaprav se upada z prvimi odzivi na mednarodne skupnosti na krizo na Haitiju. Zadnje izkušnje kažejo, da boste verjetno komisarka, ki bo imela na voljo najmanj eh, časa za to, da pripravi svoje odgovore na kompleksne težave, ki se porajajo na področju človekoljubne pomoči. 27 držav članic je zastopanih v komisiji in še dva druga komisarja se boste ukvarjala eh, s področjem, na katerem delujete tudi vi. In eh, tudi vi, vaše delo morda ne bo povsem v spredju, ukvarjali se boste s pozabljenimi skupinami ljudmi, eh, ljudi, eh, s pacijenti, ki imajo pravico do protiretrovirusnih eh, zdravil, ki so pogosto pozabljeni. In pa na zadnje je tu še parlament, ki vas opazuje in si želi dialoga z vami, kajti uresničevati moramo Lizbonsko pogodbo in ta od nas zahteva zahteva, da se usklajujemo z vami, kar zadeva humanitarno pomoč eh, in odzive na velike izzive, ki prihajajo. Najlepša hvala. Eh, gospa Grace, skupine zelenih ima besedo. Najlepša hvala. Gospa Georgieva. Eh, vaše pisne zaveze so za našo skupino zelo spodbudne in ne boste presenečeni, da je ena od naših prednostnih nalog, da se odzivamo na katastrofe in na podnebne spremembe. Niso vse katastrofe posledica podnebnih sprememb, kot smo videli na Haitiju, ampak pogosto gre za to vrstne katastrofe, eh, naprimer eh, višja raven voda, orkani, vetrovi in tako dalje. Človekoljubna pomoč pomoč je seveda povezana tudi z drugimi politikami, politiko preprečevanja tveganja, ki mora humanitarno pomoč spremljati. Zato je moje vprašanje naslednje. Kaj specifično predlagate eh, za to, da bi bolje preprečevali katastrofe in podnebne spremembe in v kolikšni meri boste lahko vplivali tudi na svoje kolege, kar zadeva ta vprašanja. Na zadnje pa naj vam še povem, da je naša skupina eh, precej zaskrbljena glede nove porazdelitev odgovornosti in resorjev na tem področju. Najlepša hvala, gospod Deva iz skupine ECR. Eh, e eh, hvala, gospa predsednica. Gospa kandidatka, prihajate pred nas z velikimi obširnimi izkušnjami iz tega področja. Humanitarna pomoč je seveda posledica humanitarnih intervencij in najbolj pomembna je odgovornost, da zaščitimo. E, nekoč je ta odgovornost veljala za nekakšen poseg v nacionalno soverenost, vendar pa v zadnjem času na to gledamo kot na spodbujanje suverenosti in zmogljivosti države, da zaščiti sama sebe. Ali se torej strinjate? z mano glede tega, da bi morali intervenirati eh, v krajih kot je Darfur za to, da bi izgradili zmogljivosti eh, teh območij, da bi pomagali k boljši učinkovitosti vlade na teh področji in jim pomagali, da naredijo tisto, kar bi morali, ampak tega ne zmorejo. In pa še kar zadeva prihodnje delo uh, humanita, na področju humanitarne pomoči. Mislim, da ima tukaj Evropska unija pomembno vlogo, ker je apolitična, ker si prizadeva za ohranitev in zaščito človeških življenj in za reševanje tisočih in milijonov delovnih mest ter eh, ustrajamo pri tem, da bi ljudje po konfliktih morali imeti boljše možnosti za življenje. Eh, in torej zanima me vaši pogledi na to. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Cimer skupine GUE. Najlepša hvala. Rada bi izrazila svoje pričakovanje glede tega, da je novi resur za mednarodno sodelovanje in humanitarno pomoč zelo povezan z vprašanjem dosledne razvojne politike eh, in da je to zelo povezano tudi z vprašanji, ki niso bila povezana s tem področjem v preteklosti, predvsem kar zadeva vprašanje preprečevanja katastrof. In zanima me, kakšne so vaša stališča glede tega oziroma kakšno je vaše stališče do vzpostavitve lastnega sklada za preprečevanje katastrof in kako omogočiti, da bodo države, kjer je prišlo do katastrofe, eh, tudi eh, zaprosile za denar, do katerega sedaj niso bile eh, upravičene in pa kar zadeva investicije v javne storitve in javno infrastrukturo, vas spodbujam, da bi nova, novi instrument za vodo, eh, ki se ga sedaj vzpostavlja med Evropsko unijo in AKP, eh, da bi torej, eh, to razširili tudi na druge države in da bi tukaj namenili sredstva tudi za javno skrbo z vodo. Hvala.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 da bi moral biti predstavljen v teku te predstavitve. Kako menite, da se je Evropska unija odzvala na katastrofo v, na Haitiju? Tukaj gre za najbolj črno mesto v tem trenutku na uh, svetu. Namreč gre za velika prizadevanja, ki pa niso dovolj usklajena. Ta prizadevanja so nas veliko stala, vendar pa rezultati niso bili takšni, kot bi si želeli. Sprašujem vas, kakšna je pravzaprav korist od pomoči, ki se zagotavlja iz zraka, če ni v zagotavljanju te pomoči nobene prave logike. Ta pomoč ne pride v roke tistih, ki si jo najbolj zaslužijo, torej najbolj ranljivih predstavnikov družbe. Povejte, kaj več o naslednjih točkah. Ali menite, da je potrebna večja preglednost, kar zadeva stroške tistih, ki delujejo na Haitiju, tudi nevladnih organizacij? Namreč te v tem trenutku najbolj zanima, da se predstavljajo v mednarodnih medijih. Poleg tega pa me zanima tudi vloga in predsednica je prekinila govornika. No, Besedo ima sedaj kandidatka za komisarko za svojo uvodno izjavo, ki naj ne bi presegla deset minut. Gospa predsednica, gospa poročevalka, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. V čast in veselje mi je, da sem danes tukaj kot kandidatka za komisarko za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje. To pa je tudi velika odgovornost. Za tiste, ki po svetu najbolj potrebujejo našo pomoč, je to najpomembnejši portfelj komisije. S tem portfeljem naša unija eh, priznava žalosten trend, namreč, da so tako naravne kot od človeka povzročene katastrofe vse pogostejše. Ravno tako pa je ustrezno, da eh, na enem mestu združujemo humanitarno pomoč in civilno zaščito. Ti dve področji sta tesno povezani in velika večina, več kot 90 odstotkov naših državljanov si želi, da bi Evropska unija nadgradila svojo pripravljenost na katastrofe in tudi svojo pomoč po svetu. Kot so to že omenili nekateri govorniki danes, smo sredi krize, ki je eh, terjala življenja več kot 150 tisočih ljudi na Haitiju težko z besedami izrazimo naše sožalje z žrtvami in eh, tudi žalost ljudi, ki so bili prizadeti. Pred potresom 12. januarja si je Haiti prizadeval premostiti strukturne težave in posledice orkanov v letu 2008. Eh, ves napredek pa je zdaj uničen in Haiti začenja od začetka, vendar ni sam. Če bom potrjena, bo moja prva dožnost, da poskrbim za to, da bomo evropejci na Haiti prinesli največ, kar Evropska unija lahko ponudi. Preučila sem eh, odzive Evropske unije in eh, naš odziv je name naredil velik vtis. Zelo hitro so se naše službe odzvale. Prvi dan po potresu je komisija sprostila 3 milijone evrov. Naslednji dan so humanitarni partnerji in eh, akteri na področju civilne zaščite zagotovili 10 tisočim ljudem dostop do pitne vode. 25 evropskih držav je poslalo pomoč, ki jo je uskleval naš eh, informativni center za civilno zaščito. In to kljub temu, da je eh, služba Združenih narodov dobesedno propadla na Haitiju in eh, kljub eh, velikim težavam. Evropa je pokazala eh, svojo radodarnost in je namenila več kot 500 milijonov evrov za takojšno pomoč in tudi za pomoč za dolgoročno obnovo. Eh, kar je ravno tako pomembno, pa eh, je prišlo tudi do številnih zasebnih donacij, ki kažejo, kakšna je solidarnost evropejcev eh, s temi ljudmi. Na Haitiju sta zdaj dve prednostni nalogi. Najprej potrebno je odločno ukrepati in še naprej ponujati najnujnejšo pomoč, še posebej bivališča, hrano in zdravstvene storitve. Ravno tako pa je potrebno začeti tudi z delom, eh, kar zadeva eh, združevanje pomoči, obnove in dolgoročnega razvoja. V veliki meri bo uspeh odvisen od tega, ali bo haitijska vlada eh, sposobna prevzeti stvari v svoje roke in zato smo namenili tudi 100 milijonov evrov za nehumanitarno pomoč, Eh, ki ne bi prispevali k ponovni spostavitvi delovanja in storitev vlade. Naslednji teden bo komisija sodelovala v mednarodni misiji na Haiti, kjer bomo ocenili potrebe in to bo tudi naše vodilo eh, v prihodnjih letih. Po Haitiju pa se moramo lotiti tudi vprašanja, ki si ga zdaj zastavljajo vsi. In to vprašanje smo slišali, kaj lahko naredimo za tu, da se bo Evropa odzvala hitreje, bolj enotno in da bo bolj vidna, ko bo prišlo do naslednje katastrofe. E, zelo me veseli, da bodo zmogljivosti odzivanja na katastrofe Evropske unije naslednji teden tudi na dnevnem redu neformalnega Evropskega sveta. In lahko se zavežem, da bom spremljala razprave v svetu in da eh, se bom tukaj navezala tudi na eh, poročilo Barnier iz leta 2006, eh, ki eh, je že bila referenčna točka pri posameznih vprašanjih in da bom preučila tudi, poročilo, tudi idejo EUFAST. Ravno tako pa si želim tudi priložnosti, da bi o vseh teh vprašanjih čim hitreje razpravljala tudi eh, s tem odborom, če bom seveda potrjena. Spoštovani poslanci in poslanke, vsi vemo, da je eh, preveč eh, takih regij kot je Haiti, kjer lahko orkan ali poplava ali pa konflikt eh, povzroči veliko smrti in veliko ljudi, še posebej žensk in otrok, prežene v ekstremno revščino. Naj gre za poplave v Bangladešu ali konflikt v Sudanu, je rezultat vedno enak ljudje trpijo. Vsako leto naravne katastrofe ali katastrofe, ki jih povzroča človek, prizadenejo 300 milijonov ljudi in 42 milijonov ljudi je prisiljeno zapustiti svoje domove in eh, iščejo pribežališče izven svojih držav. In vse kaže, da bodo te številke še narasle zaradi podnebnih sprememb, zaradi hitre urbanizacije in zaradi ranljivosti držav. Danes lahko torej pred vami podam naslednje zaveze. Če bom potrjena, eh, se bom prizadevala za to, da bom močan glas, ki bo zagovarjal tiste, ki to najbolj potrebujejo spodbujala bom tiste prednostne naloge, ki smo jih sprejeli v okviru Evropskega soglasja o humanitarni pomoči, torej za bolj učinkovito pomoč, eh, boljše zmogljivosti odzivanja, boljše usklajevanje znotraj Evropske unije in boljše usklajevanje med humanitarnimi in vojaškimi akteri. Prav tako bom zagovarjala spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in oglasila se bom vedno, kadar eh, bo prišlo do ubojev humanitarnih delavcev, kadar bo prišlo do zlorab zapornikov in kadar se bo spolno nasilje uporabljalo kot vojno orožje. Naredila bom vse, kar je v moji moči, zato da bomo prispevali k eh, boljšemu ocenjevanju tvegan, kar zadeva katastrofe in prizadevala si bom za krepitev našega instrumenta za civilno zaščito. Uresničevala bom mandat Lizbonske pogodbe za vzpostavitev prostovoljne enote za humanitarno pomoč, ki uh, bo poskrbel za to, da bomo združili strokovno znanje in Eh, hkrati pa bo to tudi platforma za eh, uresničevanje evropskih vrednot. Ne nazadnje pa bom poskrbela tudi za to, da bomo bolje usklajevali svoje prizadevanja in vire in da bomo lahko um, tudi našim državljanom omogočili, da bodo ponosni na to, kar počnemo, podobno kot smo to počeli zdaj na Haitiju. Živimo v času vedno večjih uh, potreb in eh, vedno večjih izzivov. In ravno zaradi teh izzivov je nujno usklajevanje znotraj komisije med državami članicami in z drugimi partnerji. Eh, znotraj komisije mi bo tesno sodelovanje eh, z gospod Eštonovo in z gospodom Pibalksom omogočilo, da bom izkoristila celoten potencial komisije pri zadevanju skup, pri uresničevanju skupnih ciljev. Uh, Ravno tako pa bom tesno sodelovala tudi s kolegi komisarji na področju notranjih zadev okolja in podnebnih sprememb. Spoštovani poslanci in poslanke, moje izkušnje eh, na področju razvoja so me naučile, da nihče ne more uspeti sam. S sodelovanjem pa lahko dosežemo marsikaj. In eh, to prepričanje je tudi podlaga za moj pristop k današnjemu, eh, današnji predstavitvi. Hkrati pa bo to tudi moje vodilo v prihodnjem delu. Z veseljem bom odgovorila tudi na vaše vprašanje. Hvala. Sedaj pa bomo imeli prvi krok prispevkov. Pritegnite pozornost predsednice. Eh, šlo pa bo za humanitarni deficit, torej to je tema tega kroga vprašaj, gre za koordinacijo različnih verov humanitarne pomoči znotraj Evropske komisije. Gre tudi za razvojno pomoč in uh, druge oblike zunanje politike. Torej, gre za povezavo med humanitarno pomočjo in pa razvojem. Besedo ima gospod Fisas. Hvala lepa. V Zahodni Sahari je moralo veliko ljudi zapustiti svoje bivališča in sedaj živijo v begunskih taboriščih v Nigeriji. Ali boste zagotovili humanitarno pomoč tudi za nje? V komisiji, torej v Generalnem direktoratu za humanitarno pomoč, ne želimo pozabiti te krize, ki je povzročila ogromne posledice. Ljudje trpijo zaradi ekoloških vidikov in zaradi tega na nje nikakor ne smemo pozabiti. Vedno Moramo upoštevati njihove potrebe in jim zagotoviti ustrezno pomoč. Seveda bo to ena izmed mojih prioritet. V komisiji mislim, da moramo nameniti določena sredstva za tako imenovane pozabljene krize. In s tem projektom bi se kakor rada nadaljevala. Paroleta, madame Gomez. Gospa Gomez. Gospa Žorževa, v Sudanu ki je kot prvi prejemal humanitarno pomoč Evropske unije, bomo kmalo opazovali volitve, kjer naj bi bil Bašir ponovno izvoljen za predsednika. V Nigeriji, ki tudi prijema razvojno pomoč, bo prav tako Evropska unija opazovala volitve, čeprav eh, je dejavnost nevladnih organizacij tam eh, močno omejena. Predsednica je prekinila govornico. Gospa komisarka, morali boste uganiti, kakšno je vprašanje. Nimate več besede, gospa Gomeš. Kandidatka za komisarko, beseda je vaša. Glavni vidik humanitarne pomoči je neutralnost in skrb za ljudi. Zagotoviti moramo pomoč tistim, ki trpijo, pa zato niso sami nič krivi. Imamo različne instrumente, s pomočjo katerih lahko izvajamo pritisk na vlade. V primeru Sudana, vsi veste, da ni razvojne pomoči za Sudan, kajti nimamo sporazuma, sporazuma iz Kotonuja z Sudanom in sicer iz zelo dobrih razlogov ali pa, bolje rečeno, zelo slabih razlogov. Pomembna je humanitarna pomoč za vojne žrtve. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi politično dimenzijo. Nikoli ne bi smeli dovoliti, da bi bila humanitarna pomoč talka tistih, ki izkoriščajo svojo moč. Zaradi tega vedno sodelujemo neposredno z organizacijami na kraju samem. Nadaljevati moramo, pravi predsednica Žalmije. Gospa Kretu. Hvala lepa, gospa predsednica. Še prav posebej se vam zahvaljujem, gospa kandidatka, da ste še prav posebej izpostavili situacijo na Haitiju, kajti vaš mandat se pričenja z zelo težavno situacijo, izjemno situacijo v tej državi. Zato se na to nanaša tudi moje vprašanje. Kako bi kako bi opisali učinkovitost povezave med eh, pomočjo in pa razvojem? Kako želite sodelovati z komisarjem za razvoj? Komisarka oziroma kandidatka za komisarko, beseda je vaša. Najlepša hvala. To je zelo pomembno vprašanje. Včeraj sem se prvič srečala z komisarjem za razvoj in vprašanje, o katerem sva razpravljala, je bilo ravno to. Kako zagotoviti, da bomo na Haitiju ustrezno sodelovali. Pričakujemo, da bo potreba po humanitarni pomoči velika. Hkrati pa moramo poskrbeti tudi za oživitev tega območja in za obnovo. V takšni situaciji se vedno soočiš z dilemo, namreč z hitrim odzivom in trajnostjo. Najprej je treba takoj pomagati ljudem in zaradi tega je potreben hiter odziv, potem pa je potrebno sodelovati z vlado z namenom obnove. In kot veste, je bila vlada na Haitiju ravno tako prizadeta kot eh, vsi ostali deli družbe. K temu se boste lahko vrnili kasneje. Gre za postopek HDI. Pritegnite pozornost predsednice, zato morajo biti odgovori hitri. Gospod Arsenis. Hvala lepa. Podnebne spremembe so fenomen, ki ga povzročamo mi v razvitih državah, vplivajo pa najbolj na države v razvoju. Prihaja do krčanja gozdov in tako naprej in zaradi tega se zaostruje tudi revščina. Ali poznate pobude za lajšanje posledic eh, podnebnih sprememb in ali boste te pobude podprli? Najlepša hvala za to vprašanje. Zelo dobro poznam eh, te pobude, kajti v direktoratu za okolje sem podpirala pobude za boj proti krčanju gozdov, za boj proti podnebnim spremembam. Krčanje gozdov predstavlja 20 odstotkov problema, ko gre za podnebne spremembe in zato po mojem mnenju mora predstavljati tudi 20 odstotkov rešitve. To sicer ni del mojega portfelja. Je namreč v portfelju eh, mojega kolega. Vendar pa vemo, da to pogosto vodi tudi v konflikte v državah, v razvoju. Zaradi tega mislim, da moramo na to področje gledati zelo široko. Namreč podpirati moramo prizadevanja za pogozdovanje in to mora biti pomemben del našega razvojnega programa. In opravičujem se, če sem presegla svoj čas. Gospa Vestlund, zadnje vprašanje je vaše. Hvala lepa. Moje vprašanje pa je naslednje. Kako boste kot komisarka zagotovili da bomo imeli koherentno razvojno politiko. Tukaj mislim predvsem na ribištvo in pa trgovinske sporazume, kajti razvojno perspektivo bi morali vključiti tudi v te sporazume. Kandidatka za komisarko. Spet to ni vprašanje, ki spada v moj portfel, ampak zelo me je veselilo, da je predsednik Baroso pozval vse komisarje, da delujemo kot enota, torej da celoten kolegi deluje skupaj. In zaradi tega mislim, da je pomembno, da povežemo revščino, ki se pojavlja zaradi podnebnih sprememb, zaradi nesreč, naravnih katastrof povezanih s tem in da torej to povežemo z našimi prizadevanji, da zmanjšamo tiste ukrepe, ki to situacijo še zaustrujejo. Torej, kot pravim, to ni moja odgovornost, ampak v kolegijo moramo sodelovati in sama se bom prepričano borila za to, da to tudi dejansko udejanimo, seveda v povezavi z svojim portfeljem. Sedaj pa prvi krok vprašanj in odgovorov. 45 sekund za vprašanje, minuta 45 za odgovor. Gay Mitchell. Veselilo me je, da sem slišal, da ste dejali, da želite, da bi Evropska unija, da bi evropski državljani morali biti ponosni na to, da Evropska unija zagotavlja veliko humanitarne pomoči. Če se ogledamo Haiti, vidimo ZDA, potem pa vidimo Belgice, Francoze, Nemce in tako naprej. Ne vidimo Evropske unije. Ne pravim, da moramo poskrbeti ravno za oglaševanje Evropske unije, vendar pa mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo tam plapolala naša zastava, tako da bodo državljani Evropske unije lahko ponosni na Evropsko unijo in na to, kar počne, kaj želite storiti v povezavi s tem. Naj začnem s tem, da bi morali biti evropski državljani ponosni in da so lahko ponosni na to, kar Evropska unija pomoč počne zagotavlja več kot 50 odstotkov humanitarne pomoči, poleg tega pa Evropska unija skrbi za vrednote v razvoju in na ta način bomo lahko zgradili boljši svet za naše otroke. Ko sem si ogledala Barnjevo poročilo, se mi je zelo dober predlog zdel, da je potrebno izboljšati koordinacijo. Svoje kolege, upam, da prihodnje kolege sem vprašala, kako to, da ni bila udejanjena to, ta koordinacija in dejali so mi, da imajo države različen pogled na to okrepljeno koordinacijo. Poleg tega pa je tukaj tudi načelo subsidijarnosti. Torej, na ravni komisije ne smemo izvajati dejavnosti, ki jih lahko bolje izvedejo države same. Vendar pa se moramo zavedati, da bodo poplave vedno bolj pogoste in zaradi tega je za Evropsko unijo zelo pomembno, da poskrbimo za bolj koherenten, za bolj strukturiran pristop. Strukturiran pravim, ker ne želim uporabiti besedice centraliziran, kajti ljudje se ob tej besedici pogosto ustrašijo. In seveda bi bilo zelo dobro, če bi se lahko identificirali vsi z evropskim državljanstvom. To je zelo lahko za nas, bolgarce, kajti zadnji smo se pridružili Evropski uniji in zelo ponosni smo na to, da smo evropejci. Ampak druge države je potrebno prepričati, da je dobro, da smo evropejci. In zaradi tega moramo razmisliti tudi, tudi o tem, kako lahko dosežemo soglasje, kako smo lahko enotni, ko je potreben enoten odgovor. Spet sem presegla svoj čas, žal mi je. Najlepša hvala dopoljeno vprašanje. Imamo tudi predlog za vojaške enote Evropske unije. Ali bi lahko razvili to idejo in razvili eh, prostovoljske enote za humanitarno pomoč, tako da bi državljane Evropske unije lahko pripričali, da se njihov denar dobro porablja. Baronico Ashton in druge komisarje, ki delajo na, pomoč, na področju zunanje politike, želim prepričati, da ne gre zgolj za humanitarno pomoč. V humanitarni pomoči je uporaba vojaške sile vedno zadnja na dnevnem redu, vendar pa, če je katastrofa tako velika kot na Haitiju, potem potrebujemo sposobnosti in kapacitete, ki morda niso na voljo v okviru civilnih enot. Beseda ima gospod Berman. Gospa kandidatka za komisarko. Nedosledna razdelitev portfelja na področju zunanje politike bo otežila Evropi enoten nastop, kot zahteva Lizbonska pogodba. Instrument razvojne pomoči je v rokah baronice Ashton, razvojni sklad je v rokah komisarja Pibalksa, torej gre za veliko nedoslednost. Upal sem, da bo gospod Baroso to spremenil, torej da bosta oba instrumenta v rokah enega komisarja. Visoka predstavnica mora pri tem imeti zgolj nadzorno vlogo, identificirati mora strateške cilje. Kako vi vidite svoj položaj med kolegi? kandidatka. V mojem primeru, oziroma v svojem primeru, v svojem portfelju vidim veliko notranje logike. V prvi vrsti, da je ta portfel glas tistim, ki doslej glasu niso imeli. Namreč gre za pomemben napredek za tiste, ki jim ta portfel pravzaprav služi hkrati pa ima ta portfelj v osrčju humanitarno pomoč, hkrati pa tudi civilno zaščito, ki je zelo pomembna zaradi porasta naravnih katastrof, humanitarnih katastrof. In na sodelovanje gledam z vidika nekoga, ki se zauzema za humanitarno pomoč. Ne zanima me mednarodno sodelovanje, na katerikoli drugi ravni. Zanima me, kako lahko poskrbim za boljše sodelovanje, ko gre za humanitarno pomoč, ko gre za sodelovanje z Azijo, z Južno Ameriko. To sta dve področji, ki ste zelo izpostavljeni naravnim nesrečam. Potem me zanima sodelovanje z ASEANom, z Arabsko ligo, tako da bi lahko našli rešitve za afriški rok, recimo. Tako vidim svojo vlogo kar zadeva organizacijo preostalega dela portfelja. Naj vam povem naslednje. Prihajam iz organizacije, ki je v preteklih osmih letih živela znotraj nekakšne matrice, torej kolektivno sprejemanje odločitev je nekako že v moji krvi. Vendar pa verjamem, da, je, da so potrebne zaveze, da je potreben angažma tistih, ki imajo določene obveznosti. Baronica Ashton je zelo naklonjena iskanju praktičnih pristopov, ki bodo tudi dejansko delovali. Dopolnilno vprašanje. Ne dvomim, da bo baronica Ashton konstruktivna in pozitivna. Dati glas tistim, ki glasu nimajo, To je slogan radijske postaje, ki je zelo dolgo delala za nas. Torej, da. Zelo redko lahko zagotovimo ustrezne humanitarne koridorje za zagotovitev humanitarne pomoči. Kakšen je vaš odgovor za situacije, kot je recimo situacija v Somaliji, ko gre eh, za kontroverznost eh, in sicer glede na mandat Združenih narodov? Kako gledate na to? To je zares težano vprašanje, kaj ti. Ko gre enkrat za vojaško posredovanje, se odpre Pandorina skrinica, ki je ni več lahko zapreti. Humanitarni delavci zmeraj pravijo, vojaški poseg eh, to je zadnje sredstvo. Vaše vprašanje je zelo težavno in veliko raje bi razpravljala o mostu, ki ga ponuja baronica Ashton zunanjim ministrom in ministrom za obrambo. Za svoje strani bi rada zagotovila, da zagotovim ustrezno zastopanost humanitarnih organizacij, humanitarne pomoči. Seveda ne potrebujejo ravno moje pomoči, kajti humanitarne organizacije se zelo dobro zagovarjajo tudi same. Beseda ima gospod Görens. Najlepša hvala. Kandidatka za komisarko, v svojem uvodu ste že navedli načelo operativne dimenzije zaščite pred eh, katastrofami oziroma naravnimi nesrečami v Evropi. Kako pa menite, da bi lahko izgradili takšen instrument v okviru mednarodnih pogodb? Kako boste zagotovili, da države res prispevajo svoje v takšen organ. Kako boste zagotovili, da bo Evropska unija zares aktivna, kot eh, bi se lahko zgodilo recimo že na Haitiju? Kandidatka za komisarko. Moj vtis je takšen, da so mehanizmi za koordinacijo, ki jih imamo v tem trenutku, zelo dobri, glede na cilje, ki smo si jih zastavili. Gre za koordinacijo v primeru naravnih nesreč po svetu. Informacije se zberejo, takoj so na voljo državam članicam in države članice potem naklonijo pomoč, ki je dejansko potrebna. Potem pa je tukaj bolj strukturiran pristop, ki zahteva od držav članic, da se združijo v svojem delovanju. V preteklosti sem se naučila, da so nekatere države zelo naklonjene takšni koordinaciji, druge imajo določene zadržke, tretje pa so nekako brez mnenja. Kar zadeva Haiti, bomo imeli bolj intenzivne razprave in mislim, da bi si morali to vprašanje objektivno ogledati in sicer ponovno. In razmisliti bi morali, kateri faktori govorijo v prid temu, kateri takšne odločitvi nasprotujejo in tako naprej. Če si ogledamo zgodovino, mislim, da je ta odločitev bila sprejeta leta 2003, sedaj smo v letu 2010 in morajo obstajati določeni razlogi, zakaj še ni prišlo do takšne okrepljene koordinacije. In dokler tih razlogov ne poznam, bi bilo zelo arogantno, če bi vam bolj podrobno odgovarjali. Dopolnilno vprašanje, gospod Görens? Ja, konkretno. Ali želite uporabiti kakšno metodo, ki se je že izkazala na področju zunanje politike? recimo, ko je bil sestavljen katalog določenih sposobnosti, ki, določenih kapacitet, ki bi bile potrebne v posamezni situaciji. To bi pomenilo, da bi države že naprej ponudile svoje kapacitete, ki bi bile potem zbrane v tem katalogu. Mislim, da je to zelo dober pristop, zelo ustrezen pristop in če bomo poskrbeli za ustrezno dokumentacijo obstoječih kapacitet in potem skušali zapolniti vrzeli, bomo lahko poskrbeli za veliko boljši pristop, ampak težava se pojavi, kadar so te kapacitete potrebne na veliko mestih krati. Gospa Sargentini, naslednja na vrsti. Hvala lepa. Rekli ste, da ne gre za predalčke, ampak za koordinacijo in za to, kaj želimo doseči. Na različne načine je bilo že zastavljeno vprašanje, ki ga bom še enkrat. Vi ste odgovorni tudi za mednarodno kooperacijo eh, in koordinacijo. Kaj to pomeni razen eh, človekoljubne pomoči? Kakšna je pri tem vaša vloga? Ali gre za razvoj? Ali to vključi tudi rehabilitacijo? rehabilitacijo, obnovo in podobno. Vi sicer lahko vidite celotno sliko, ampak rada bi eh, vedela, kdo je zakaj odgovoren in to vas sprašujem kot poslanka. Gospa kandidatka, izvolite. My approach to. Moj pristop k temu je nasleden. In o tem sem že razpravljala z baronico Eštanovo. In rekla mi je, da se ji ta pristop zdi zelo logičen. Uh, Moja vloga v mednarodnem sodelovanju je, kot jo vidim, taka, v prvi vrsti se e, nanaša na humanitarno pomoč in odzivanje na krize. To je v bistvu v srčiki mojega portfelja. In če se le malo vrnem nazaj in vam podam primer iz realnega življenja. Ko smo imeli težave pomagati ljudem v Burmi. Takrat se je razvila razprava, eh, da bi mogoče potrebna bila vojaška intervencija. Eh, takrat smo se eh, povezali z ASEANom, z njim razpravljali in ASEAN je pomagal humanitarnim delavcem v njihovem delu z žrtvami. In to je tisto, na kaj mislim. Želim si večjo proaktivno sodelovanje v, na mednarodni ravni, na osnovi katerih bomo oblikovali partnerstva, ki bodo pomagala pri razdeljevanju humanitarne pomoči. Še posebej pomembno je to na področju odzivanja na krize. V prihodnje bomo zaradi katastrof morali še bolj se odzivati. In kako potem naj proaktivno razmišljamo o pripravljenosti? Naj vam podam le en primer. Znakuje mi sicer časa, ampak ko je prišlo do cunamija, ta se je zgodil z velikim časovnim zamikom. Če bi takrat imeli sistem za zgodnje obveščanje, bi danes veliko ljudi bilo še živih. To je ta proaktivni prostop v mednarodnem sodelovanju v okviru mojega portfelja. Dodatno vprašanje, gospod Argentine? Ne upam si, zaradi tega, ker smo že obe izrabili svoj čas. The floor is for Madame Emma McClarkin. Emma McClarkin. It's a... Hello, welcome. Uh, my question regards... Pozdravljeni, zanima me uloga nevladnih organizacij. E, neke vrste e, licenc moramo uvesti za e, prostovoljce, za nevladne organizacije, ki morajo imeti transparentne račune in ki morajo biti podvrženi nadzoru komisije. To bo prav gotovo izboljšalo kakovost storitev, ki jih zagotavljajo. Kakšen je vaš odnos do tega? Na tem področju, človekoljubne pomoči, vse delo poteka preko nevladnih organizacij. Mislim, da jih je 186 partneric, ki so na nek način podvrženi našemu nadzoru in ki so kvalificirane za to, da skupaj za komisijo razdeljujejo humanitarno pomoč. Nekdo je prej eh, že omenil vprašanje odgovornosti. Komisija je razvila eh, razmeroma eh, resen sistem periodičnega eh, nadzorovanja in revidiranja ene tretjine vseh partneric v tem procesu, tako da smo lahko zadovoljni z rezultati in nevladne organizacije, ki ne delajo tega, kar pravijo na terenu ali pa v. Eh, računskem smislu enostavno niso več kvalificirane za sodelovanje in um, partnerske pogodbe se prekinejo. Enostavno si ne moremo privoščiti, da bi javna sredstva zapravljali. Še zlasti, ko smo soočeni z omejitvami na vseh ravneh in zaradi tega je odgovorno za vse partnerice izredno velikega pomena. Ta Tako, takšno je moje mnenje. Dve uh, uri v nedeljo med uh, vikendom uh, sem se. Sem sedela z uh, ljudmi, ki se ukvarjajo z uh, financami in računovodstvo v DGE-ko, samo zato, da bi me obvestili o vseh teh vprašanjih. In torej hvala, da ste mi zastavili to, da sem lahko odgovorila. Desvit, Imate, gospa, še dodatno vprašanje, gospa McCarkin? Imam ga. Imate zelo prestižno ule, ulogo kot uh, zaposlena v Svetovni banki in verjetno zaradi tega um, imate določene izkušnje. Zanima me pa, zakaj želite pravzaprav postati komisarka. Dija. Ja. Dve točki bi tukaj izpostavila. Kot prva, soočeni smo z zelo nenavadnimi okoliščinami. In uh, moji sodržavljani, Bolgari, ne živijo v ravno veseli in srečni državi. Moja družina, moja hčera je, so v Bolgariji. In ko so me poklicali, sem imela občutek, da je to moja naloga. Uh, Potem je pa tukaj še nekaj in tukaj je sreča pomembna. 26 eh, portfeljev je eh, v eh, komisiji in za štiri sem prav ustrezno kvalificirana. Torej, zdi se mi, da je to sprememba, sprememba, da nekaj popravimo in upam, da mi bo to uspelo. Ja, eh, skupino GUE. Najlepša hvala, gospa Georgijeva. Eh, imate izkušnje eh, svojega dela v Svetovni banki, ki so pomembne tudi za nas, kajti Svetovna banka je, je kot eh, ena od prvih institucij razvila širši pojem revščine in tudi tukaj je vprašanje humanitarne pomoči bolj tesno povezala z obnovo. In zato me zanima z tega vidika, ali bo za vas pri vašem delu pomembno, da. Eh, tako pri humanitarni pomoči, kot pri pomoči za obnovo, eh, se v prvi meri ozirate na potrebe regij in ljudi in eh, da tukaj ne boste toliko gledali na interese zonanje politike in tudi tistih podjetij, ki imajo tukaj določene interese. Gospod kandidatka, izvolite. A, in a, Naj kot prvo povem, da se mi zdi, da povezava med pomočjo eh, razvojem in obnovo ni nekaj mehaničnega, samo posebej umevnega. O tem je treba premišljevati na holističen način. Včasih um, pomoč za razvoj sploh ne pride, na žalost. Pomislite na Sudan. Kako dobro bi bilo, če bi lahko investirali v razvoj tam ali pa naprimer Zimbabve. Ni nobenega razloga, zakaj je ta država v taki situaciji, kot je. Vendar, to so še vedno izjeme. Pravilo pa je, da bolj pogosteje kot ne, lahko razmišljamo na ta holističen način o pomoči, obnovi in razvoju. In nisem razumela konca vašega vprašanja, če sem ga nekoliko razumela, me sprašujete, kako vidim ulogo podjetij v tem portfelju. A me to sprašujete? Ja. Na področju človekoljubne pomoči in eh, prostovoljnih prispevkov in donacij tukaj ne vidim posebne vloge. Na um, ravni sodelovanja za razvoj, pa seveda, kadarkoli obstaja platforma za razvoj privatnega sektorja, potem to neminovno vključuje podjetja. Eh, radi bi pa seveda videli spoštovanje človekovih pravic, ehm, upoštevanje eh, zahtev Svetovne banke na področju zaščite okolja in na področju bančništva smo vsega, To je bila prekinjena ali imamo dodatno vprašanje? Ja, imam dopolnilno vprašanje in sicer gre za podjetja, ki so dejavna, ko gre za eh, obnovo in ki imajo dobičke od tega, da lahko računajo pri svojem delu tudi za podporo strani Evropske unije. Ampak tukaj gre za transnacionalne koncerne, ki imajo sedež v Evropski uniji in. Uh, so pravzaprav pogosto tudi v svoji meri odgovorna za škodo okolju in tako dalje. Ali boste pripravljeni tudi od teh podjetij zahtevati odgovornost? Ne. Gospod kandidatka, izvolite. Ja, a... Sodelovanje z zasebnim sektorjem na področju razvoja, torej ta del vašega vprašanja se pravzaprav dotika portfelja eh, za razvoj, kajti tam bodo potekale investicije za razvoj ali v razvoj. Moje osebno mnenje pa je naslednje. Naša naloga je, da postavimo visoke standarde in eh, poskušamo eh, se eh, gospodarsko udestvovati v teh državah, tako da se izboljša njihova socialna in gospodarska učinkovitost. Gospod Mario Borgezio. Hvala lepa za besedo. E, gospa kandidatka je pokazala veliko samozavest in e, verjame, da Evropska unija dobro nadzoruje ogromna sredstva, ki jih namenja e, za človekoljubno pomoč. Jaz mislim popolnoma drugače. Zanima me, ali se eh, komisarka nameravate ukvarjati z nadzorom nadzornikov, tako da nadzirate tudi, kako eh, države korisnice rabijo to pomoč, kajti naprimer v Afriki eh, vidimo nekaj, kar govori popolnoma v nasprotju s tem. Potem je pa tukaj še vprašanje vojaškega posredovanja. Zadnjič ste se temu vprašanju izognili. Izvolite. So there, there are two questions. One... Dve vprašanji. Ali bom zahtevala uh, visoke standarde uh, finančne odgovornosti in drugo vojaško uloga pri razdeljevanju pomoči. Moram reči, da eh, res verjamem v eh, transparentnost in odgovornost. To sem tudi do sedaj v svojem poklicnem življenju zagovarjala. Eh, Spomnim se, da je nekdo zaradi pomankanja informacij eh, govoril o velikih eh, smrtnih žrtev zaradi zastrupitve z eh, potalno vodo. Eh, dejansko eh, je to bilo zaradi pomankanja informacij. In če informacij ni dovolj, potem moramo jih zagotoviti več. Glede na to, In glede na to, da se humanitarna pomoč razdeljuje s pomočjo organizacije, ki so naše partnerice, kot je naprimer eh, Rdeči križ, ki ima eh, zelo do veliko gled, potem mislim, da na tem področju eh, smotrno rabimo sredstva. Potem pa vaše drugo vprašanje. Na človekoljubnem področju eh, se smatra, da je vojaško posredovanje izid, izhod v skrajni sili. In eh, veliko razprav poteka o tem. Eh, moram reči, da se o tem moram bolje informirati, ampak kolikor sem že se naučila o tej temi, bi lahko rekla, da gre za nekaj zelo kompleksnega in da gospa je bila prekinjena. Ali imate še dodatno vprašanje? Eh, takoj vam bom dal možnost, da pravzaprav nadaljujete za vašim odgovorom, ker se mi zdi, da je to bistvena tema. Gre za argument, gre za vprašanje, ki ni tehnok kratkega značaja. Vidi se, da delate za Svetovno banko. Um, doktrina v Evropski uniji človekoljubne pomoči uh, pomeni vključevanje Evropskega parlamenta, ampak upam, da bomo končno imeli jasen uh, pristop pri temu. Spa kandidatka za komisarko, izvolite. Uh, e, glede. Uh, vojaškega posredovanja ali vključevanja, zelo pomembno je, da se tukaj pogovarjamo z uh, ministri za obrambo in ministri za zunanje zadeve. Na nek način, kakšen bo pravi format za tako razpravo, še ne vem, o tem vam bom lahko še govorila. Ampak prav gotovo je gospa Aštonova lahko uh, dober uh, most med uh, ministri za zunanje zadeve in ministri za obrambo. Ali mi je že zmanjkalo časa? Dobro. Um, gospod uh, pan Heke, ne, uh, odvisen poslanec. Komisaris, uh, uvet. Najlepša hvala. Gospa kandidatka, prepričan sem, da se zavedate, da je gospod Kaldekuht uh, persona non grata v Kongu, ker je govoril o tem, kako je eh, vlada tam povsem eh, neuspešna in ne funkcionira kljub eh, milijonom sredstvom, ki jih je Evropska unija namenila tej državi, ravno z namenom, da bi razvili boljše upravljanje in boljše vladne strukture ter da bi spodbujali spoštovanje človekovih pravic. Kaj mislite o uh, taki obravnavi komisarja Tekuhta v Kongu in kako bi se vi lotili eh, vlade v Kongu? Uh, that, that, uh, reaching... Mislim, da ko pride do točke, ko so vsi kanali komunikacije prekinjene, to je skrajni izhod, ampak tudi do tega včasih pride. In v kar največji meri si prizadevamo za to, da o, obstaja dialog, ki omogoča napredek. E, tudi v Svetovni banki se včasih zgodi, da sprememo preveč korakov, da gremo predaleč in da bi bilo bolje, če bi e, se kak korak prej ustavili. In eh, lahko povem, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da bom kar najbolje obveščena. In nedvomno se bom tukaj obrnila tudi na vas, kajti vi imate to prednost, da ste neodvisni uh, in, uh, od proslanske pripadnosti in uh, imate skupni cilj, ki je boljša humanitarna pomoč. Torej, obrnila se bom tudi na vas, kajti gre za zelo težavne trenutke, ko je potrebno sprejeti določene sodbe in tukaj bom računala tudi na uh, vaše znanje in na vašo modrost. Ampak kategorično rečeno, ko uh, ni več nobenih sredstev za dialog, uh, potem eh, moramo preprosto zaključiti, nažalost. Gospod Van Heke, dopolnilno vprašanje. Ja, najlepša hvala, ampak ali ne mislite, da bi morali zauzeti načelno stališče? Eh, ne glede na to, da gre za eh, stisko in da gre za našo pomoč eh, Afriki, vse to bi moralo biti odvisno od klauzul v zvezi s poštovanjem človekovih pravic, v zvezi z vladavino prava. Če eh, ne bomo tukaj zauzeli načelnega stolišča, potem se bojim, da vsa naša načela tukaj ne bodo nič štela. Gospa kandidatka, eh, tukaj moram biti previdna, kajti eh, če bom potrjena za področje humanitarne pomoči, je glavno vodilo neutralnost in poskrbeti moramo, da Eh, dosežemo ljudi v stiski. Naš podarek je torej eh, predvsem na mednarodnem humanitarnem pravu. Seveda so človekove pravice pomembne, ampak imamo specifičen cilj in na ta cilj se moramo osredotočiti. Eh, širše gledano, torej če pogledamo preko meja tega resorja in za celotno Evropsko unijo, ja, pomembno je, da imamo jasna načela. In vsaj zame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 predsednica, gospa kandidatka, naravne katastrofe so v zadnjih letih vse pogostejše in vse hujše in to se bo verjetno še zaustrijalo zaradi podnebnih sprememb, to vemo. E, gre predvsem za poplave, gozne požare. Na, v Južni Evropi je vsako leto uničenih na 100 tisoč hektarov gozdov in zmogljivost držav članic, da bi se na to odzvale, je nezadostna, eh, kajti večkrat se ti pojavi eh, pojavljajo v zelo širokem obsegu. In lani je parlament zahteval okrepitev zmogljivosti Evropske unije za civilno zaščito. In uh, zanima me, ali to podpirate in kako se nameravate tega lotiti. Hvala. Gospa kandidatka, imate dve minuti glede na to, da gre tukaj za eh, tako generalni direktorat za okolje kot za direktorat za eh, humanitarno pomoč, eh, tukaj bomo preučili ta instrument in se pripravili za naslednji eh, cikl načrtovanja. Eh, morda ne uporabljam pravega izraza, ampak eh, torej pripravili se bomo za naslednjo obdobje in pripravili prisijo. Eh, zdaj je pravzaprav zelo eh, ustrezen trenutek, da o tem govorimo in lahko vam eh, povem, da zelo verjamem v to, da je potrebno biti pripravljen. Če vam povem anegdoto, ko sem bila direktorica Svetovne banke v Rusiji, smo sodelovali z rusko vlado pri financiranju projekta za posodobitev hidrometeoroloških storitev. To je bilo še v času, ko je bila Rusija v finančnih težavah in eh, Rusi so si morali sposoditi denar od eh, Svetovne banke za posodobitev hidrometeoroloških storitev. Izvedli smo ekonomsko analizo in prišli smo do zaključka, da za vsak dolar, ki ga bomo porabili za meteorološke storitve, bomo imeli 16 dolarjev eh, koristi v okviru preprečevalnih ukrepov. In eh, sama v to zelo verjamem in veliko je dokazov za to, da je ključna preventiva in da je ključna pripravljenost. Eh, Hkrati pa se to tudi splača, torej to je dobro tudi za evropske davkoplačevalce. In ko bomo izvedli oceno in ko bomo videli, kateri ukrepi so primerni, eh, seveda tudi v sodelovanju s eh, komisarko za notranje zadeve, sama seveda govorim samo o državah v razvoju, eh, mislim, da ko bomo to oblikovali, se bomo lahko vrnili pred vas, torej pred ta odbor in tudi pred parlament, kajti gre za ključno vprašanje. Zdaj pa Imate dopolnilno vprašanje? Rekli ste, eh, da boste izvedli oceno. Lansko poletje je potekal pilotski projekt eh, v zvezi z evropskimi gasilskimi letali. Se bo to nadaljevalo? Ali pa boste zaradi eh, ocene ta projekt v letošnjem poletju ustavili? izvedela sem za ta projekt in uh, zdel se mi je zelo zanimiv. Tisto, kar pa še ni jasno, je, ali bomo lahko z njim nadaljevali. In uh, iskreno vam lahko povem, da danes ne vem, koliko imamo še sredstev za to, da bi s tem projektom nadaljevali, kajti vse skupaj se zaključuje leta 2010, ampak upam, da bomo našli nek način, da bi s tem projektom nadaljevali. Uh, kaj ti eh, predhodne ocene kažejo, da so rezultati zelo dobri in s tem bom zaključila in upam, da bom tokrat se držala svojega časa. Dobro, sedaj pa eh, sledi drugi krok vprašanj in odgovorov in besedo ima gospod Kasmarek. Najlepša hvala. Gospa kandidatka, v svoji uvodni izjavi ste omenili evropsko soglasje o humanitarni pomoči. Leta 2008 je bil pripravljen akcijski načrt na podlagi tega soglasja. Ali eh, tukaj vidite kakšne eh, prednostne naloge, kateri so ključni elementi tega akcijskega načrta? Gospa kandidatka. ko so me eh, zaposleni generalnega direktorata obvestili o tem akcijskem načrtu, sem je ta napravil name veliko tiskati. Več kot 50 ukrepov je predvidenih in na 40 področjih smo tukaj dosegli velik napredek. Od vseh ukrepov pa sta po mojem mnenju ključna dva in upam, da bomo s tem nadaljevali. Najprej tu usklajevanje, koordinacija. In eh, to ni presenetljivo, tudi spričo današnjih razpravne. Eh, drugič pa gre za povezavo med eh, vojaškimi in civilnimi akteri. Eh, z veseljem pa vam bom, če bom potrjena, bolj podrobno eh, predstavila svoje stališča, ko bom tudi sama se bolje podučila o vsem tem in ko bom imela več podatkov. Torej, takrat vam bom z veseljem bolj podrobno odgovorila. Naj dodam, da uh, boste imeli dobro priložnost, kajti letos bo prišlo do pregleda tega akcijskega načrta, torej bomo imeli priložnost, da o tem govorimo. To drži. Ja. Torej imam še nekaj časa, da se pripravim na ta trenutek. Hvala, zdaj pa ima besedo gospod Tiroljan. Eh, gospa kandidatka, v svojem odgovoru ste povedali, da je katastrofa na Haitiju priložnost, da Evropska unija nadgradi svoje ukrepe na področju humanitarne pomoči. Čeprav eh, pa eh, si gospa Ashton zasluži pohvalo za svoje ukrepe, pa to ni bilo posebno v skladu s tem, kar bi pravzaprav potrebovali videli smo, da eh, pravzaprav primankuje tako prepoznavnosti Evropske unije, kot tudi prepoznavnosti ukrepov na terenu. In ali si boste prizadevali za bolj učinkovite eh, instrumente za Evropsko unijo? Gospa kandidatka, instrument humanitarne pomoči, se pravzaprav zelo učinkovito uporablja. Ampak eh, podali ste zanimivo opasko. V zadnjih desetih letih se je v devetih letih denar, eh, torej v devetih letih denar, ki je bil predviden za ta instrument, ni bil uh, Eh, zadosten in zato uh, so se sproščali, so, je bilo potrebno sproščati rezerve. In to samo potrjuje, da so katastrofe vse pogostejše. Name pa je naredilo veliko tist dejstvo, da Eh, obstajajo tudi drugi instrumenti komisije, ki so namenjeni eh, pomoči ljudem v stiski. Naprimer, v okviru sporazuma iz Kotonuja eh, obstaja Evropski razvojni sklad in tudi to je instrument, ki ponuja 150 milijonov evrov ki se jih lahko, če je potrebno, porabi za katastrofe in 37 milijonov tega denarja smo že počrpali. Torej, kadar je potrebno, znamo mobilizirati sredstva, znamo najti sredstva, seveda pa imajo pomembno vlogo tukaj tudi države članice. Osebno mislim, da se moramo, kar zdeva prihodnost, uh, osredotočiti na to, da bomo lahko bolj ustvarjalni. Uh, in da bomo lahko bolj upoštevali, naprimer, to, da so nekateri bolj prizadeti kot drugi. Naprimer, eh, nekaj, na kar sem zelo ponosna, kar smo razvili v Svetovni banki, je zavarovanje za primer katastrofe za države v razvoju. In zaradi tistega denarja, ki ga je Kanada vplačala v to zavarovanje, je Haiti prejel na dan katastrofe 300 milijonov dolarjev. In tu gre za nek način, ki presega tradicionalni pristop, eh, kjer gre samo za eh, neposredno porabo sredstev, ki eh, jih vplačuje davkoplačevalci. Zelo zanimivo, ampak nažalost moramo nadaljevati. Morda pa nimate dopolnilnega vprašanja. The floor is for Mr. Ivo Vagel. Beseda ima gospod Vagel. Najprej bi vam rad izrazil kompliment za mir in kompetentnost, ki jo izražate danes. Največ ni samo po sebi umevno. Zdi se mi pomembno, da ste v uvodu postregli s podatki o katastrofah, ki jih sproža človek, ki niso naravne katastrofe. Nekaj takih, ki so jih povzročile vojske sosednjih držav se dogajajo tudi v tem trenutku, naprimer v Jemnu in v Gazi. Ali se strinjate z menoj, da bi države, ki sprožajo katastrofe te vrste in katerih umira in, in trpi predvsem civilno prebivalstvo, morale prevzeti več odgovornosti in breme popravljanja škode in stabilizacije razmer? Če se strinjate z mano, ali boste zmogli pogum, da se soočite z tem vprašanjem? Madame la commissaire des signes gospa kandidatka. Vrnila se bom na načela, na katerih temelji humanitarna pomoč in to je neutralnost, nepristanskost, neodvisnost humanitarnih delavcev. Na tem področju vlade zelo pogosto sploh niso vključene, včasih so, pogosto pa vlade pravzaprav niso vključene v naše interakcije. Vemo, kako težko se je soočiti s propadlimi državami oziroma državami, ki so v zelo ranljivem stanju. Mislim, da to pravzaprav ni stvar mojega resurja, da jaz ne bom tista, ki se bom s tem soočala. Ampak, kot sem povedala v uvodni izjavi, če gre za to, da je potrebno opozoriti na krivice, ki se dogajajo civilistom, ali eh, če gre za grozote, ki se dogajajo ženskam in otrokom, bom eh, o tem jasno spregovorila. In če bom lahko v okviru svojih pooblastil kaj storila za to, da bom opozarjala na to vrstne primere, eh, da bom opozarjala na nespremljivo ravnanje, bom to storila opravičujem se, če eh, nisem odgovorila na vaše vprašanje v celoti. Nekaj šuma je bilo v prevodu in morda eh, nisem povsem odgovorila na to, kar ste vprašali. Torej, eh, upam, da boste eh, dodali. Da ste zelo korektno odgovorili, plediral bi pa, da izkoristite veliko moralno moč, ki jo boste imeli za to, da sežete v takšnih primerih do meja, ki vam jo dopušča korektno opravljanje vašega dela in vaše funkcije. Hvala lepa. Thank you. Gospa kandidatka. I, I... Hvala. Cenim vaše zaupanje in bom poskušala to storiti. Gospod Stas ima besedo. Dah, eh, mevrouw de kandidaat commissaris, ik neem aan dat u de situatie. Najlepša hvala. Eh, gospa kandidatka, domnevam, da poznate humanitarne razmere v Gazi. Gre za eh, zelo zaostrene razmere in milijon in pol ljudi, ki tam živijo, eh, živi v zelo težavnih okoliščinah. Eh, kakšne nam, ukrepe nameravate sprejeti za to, da bo država Izrael omogočila dostop konvojem humanitarne pomoči in kako boste poskrbeli za ukrepe, ki bi jih sprejeli vi skupaj s kolegi, za to, da Gaza ne bo več uh, zapor na prostem? Gospa kandidatka. Zelo cenim, kako ste zastavili eh, svoje vprašanje, namreč, da ste me vprašali, kaj bom naredila skupaj s svojimi 26 kolegi. Kaj ti vsekakor je tukaj potreben kolektiven pristop, kolektiven pristop celotne unije. In z mojega stališča, tisto, kar humanitarne delavce najbolj skrbi, je dostop. Dostop je bil zelo omejen in zdaj dosega samo še 20 ali 25 odstotkov tistega, kar smo imeli pred letom 2006. In najpomembneje je, da si prizadevamo za boljši dostop. Ampak kako to storiti, poleg tega, da si prizadevaš za ozaveščenost in da na problem opozarjaš? Mislim, da je potrebno tudi stalno se lotevati razlogov, ki nam jih podajajo za to, da eh, dostop ni mogoč. Eh, kolikor vem, je eden od razlogov, ki ga navajajo, ta, da eh, gre za nekatera sredstva, ki bi se lahko uporabljala v vojaške namene. In odziv na to moramo reči, dobro, dajte nam negativno listo stvari, ki jih ne smemo pripeljati v Izrael in se bomo temu prilagodili. Ali pa nam dajte pozitiven seznam eh, stvari, ki jih lahko pripeljamo v Gazo. In tukaj je pomemben kolektiven pristop, eh, proaktiven pristop, da poskrbimo, da imamo svoje stališče in da ga jasno izražamo ravno tako pa je potrebno humanitarnim delovcem ponuditi kar največ podpore in si prizadevati za to, da odstranjujemo realne ali pa navidezne ovire, tudi tehnične ovire. Dopolnjeno vprašanje. Gospa kandidatka nekoliko bolj podrobno. Eh, skupaj z eh, Izraelom imamo kar nekaj sporazumov, ki omogočajo Izraelu preferenčni dostop do Evropske unije. Ali bi lahko uporabili tudi eh, to vrstne okvire pogovorov za to, da bi se Izrael bolj pozitivno odzival? Ravno zato sem podarila ta del vašega vprašanja. Namreč Eh, celostno moramo pristopiti k eh, odnosom z Izraelom. Eh, ne moram vam povedati, kako se tega lotiti, ampak vsekakor se bom s tem vprašanjem obrnila na celotno komisijo. Jasno pa je, da je moja vloga predvsem to, da se ljudje zavedajo, da tam obstaja resna kriza in da moramo glede nje ukrepati. Gospod Deva ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednica. Gospa kandidatka boste glas tistih ljudi, ki ga nimajo in zadnje pribežališče tistih, ki smo jih pozabili. E, ravno tako pa boste skupaj z gospo Eštonova e, si prizadevali za interese Evropske unije. E, Eh, vi pa boste tisti, ki boste govorili v imenu tistih, ki nimajo glasu in eh, včasih se boste morda morali boriti tudi proti lastnim interesom Evropske unije. Ste pripravljeni to storiti? Gospa kandidatka, eh, ja, vsekakor sem pripravljena to storiti. I mean, I, I am. Uh... Have a follow-up question, Mr. Deva. <laughs> Imate dopolnilno vprašanje, gospodeva? Answer, no. hope... Ne, po tem odgovoru ne, ampak upam, da so drugi komisarji to slišali. Ja. Oui, euh, suite au tremblement de terre en Haïti, il a dû... Gospa Strifler, euh, pas potresu na Haitiju je prišlo do hitre in masovne mobilizacije sredstev civilne zaščite. Eh, govorili pa ste o tem, kako se moramo iz tega naučiti, kako še hitreje ukrepati v prihodnje. Kakšne eh, ukrepe boste sprejeli za boljše usklajevanje in doslednost eh, humanitarne pomoči iz Evrope? kakšna bo uh, tudi vloga pomoči v hrani. Ali bo uh, prostovoljska enota za humanitarno pomoč ena od vaših prednostnih nalog in kako nameravate to organizirati? Gospa kandidatka, najlepša hvala za to vprašanje. E, to, da je bil spostavljen položaj komisarja za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje je korak v pravo smer. In e, izvedela sem, da obstajata dve skupini v svetu, Kohapa, ki se ukvarja z pomočjo v hrani in pa tudi skupina, ki se ukvarja s civilno zaščito. In zelo pomembno bo uporabljati tudi ta dva kanala in eh, ugotoviti tudi, ali je potrebno tukaj stvari eh, bolje usklajevati, zato da se bomo eh, kaj naučili iz Haitija in iz tega tudi nasplošno napredovali. Po cunamiju je prišlo do zelo resne ocene tega, kaj se je dogajalo in eh, kaj bi lahko izboljšali. In če pogledamo zdaj Haiti, lahko ugotovimo, da eh, je do določenih izboljšav prišlo. Eh, vendar pa ni bilo vse tako, kot bi si želeli in zato je zopet vprašanje, kaj se bomo naučili iz Haitija. In zato mislim, da moramo iskreno oceniti, kaj smo dobro upravili, če se nismo dobro upravili in kaj bi lahko upravili bolje. In mislim, da sta ti dve skupini v svetu tudi dobra platforma za sodelovanje z državami članicami in uh, tudi samim svetom. Sedaj pa ima besedo podpredsednik odbora za zunanje zadeve, gospod Pasko, za eno minuto. Well, I have a problem because I had two. Imam manjši problem, kajti pripravil sem dve vprašanji, na kateri pa ste že zelo dobro odgovorili, tako da moram sedaj improvizirati. Zamislite si krizo na politično zelo občutljivem območju. Kako boste poskrbeli za to, da se bo Evropska unija lahko hitro odzvala? na uh, takšno naravno nesrečo in uh, kako boste to uskladili z eh, dolgoročnim političnim delovanjem kandidatka, kar zadeva humanitarno pomoč, je najpomembnejši faktor hiter odziv. Gre za hitro mobilizacijo, za hitro dostavo in za to, da zagotovimo, da ta pomoč res pride v roke tistih, ki jih jo potrebujejo. In to je naš glavni cilj seveda pa, če pride do situacije, s katero se vse prepogosto srečujemo, namreč da obnova ne more slediti tej humanitarni pomoči zaradi političnih razlogov, potem pride do zelo dolge odvisnosti od humanitarne pomoči. Zaradi tega so uničena bivališča ljudi, zelo težko se ti ljudje vrnejo k normalnemu življenju in zaradi tega je težko poskrbeti za razvoj in obnovo. In zaradi tega mislim, da moramo vedno razmisliti tudi o tem, ali so politični pogoji ustrezni, kajti če bomo imeli previsoke zahteve za humanitarno pomoč, potem bomo bolj škodili ljudem, kot pa jim pomagali. Tukaj gre za presojo in ta presoja pogosto ne vključuje zgolj racionalnih političnih razlogov, ampak tudi občutke, čustva in vse skupaj je odvisno od preglednosti, od odprtosti in pa od ustreznih informacij, tako da lahko pomoč zagotovimo na najboljši možni način. Imate dopolnilno vprašanje? Ne, hvala lepa. Alo, eh. Torej, predvideli smo tudi krok dodatnih vprašanj, kjer lahko politične skupine zahtevajo dodatno vprašanje za kandidatko za komisarko in sicer v pisni obliki in dobila sem nekaj pisnih vprašanj, ki jih bom prebrala enega za drugim. Kaj ste se naučili iz odziva Evropske unije na potres na Haitiju? Kako lahko to vpliva na zagotavljanje humanitarne pomoči Evropske unije? Kandidatka. Ja, ta kriza se še odvija in prišel bo trenutek za bolj sistematično oceno zagotavljanja naše pomoči. Ampak v tem trenutku lahko rečem naslednje. Odgovorni za zagotavljanje humanitarne pomoči so bili na kraju samem, uporabili so lekcije, ki smo se jih naučili iz cunamija v Pacifiku koordinacija je bila boljša in to je situaciji na Haitiju precej pomagalo. Drugič. To, kar je storila Evropska unija oziroma v dejavnostih Evropske unije, je šlo za zelo obsežne dejavnosti. Vsakih 24 ur sem dobila oceno tega, kar je bilo storjeno in gre za zelo impresivne podatke. Ampak, če si ogledamo, kakšni so bili podatki v medijih, lahko vidimo, da prihaja do velikega neujemanja. Torej, moramo se zavedati, kako pomembna je komunikacija, to, kar ljudje vidijo, v to verjamejo. In tretjič, mislim, da potrebujemo še bolj koordiniran pristop Evropske unije. obstajajo razlogi, zakaj ni bilo bolj koordiniranega pristopa in te razloge seveda potrebno upoštevati, ampak mislim, da moramo pokazati, da Evropska unija deluje kot enota, da ne gre za 27 držav članic. Najlepša hvala. ZDA so zagotovile tudi mobilno bolnišnico na ladji za Haiti, ali si lahko predstavljate pobo podobno pobudo Evropske unije. Spet se vračamo k povezavi med eh, vojaškimi in pa civilnimi operacijami. Kot sem dejala, verjamem, da lahko uporabimo vojaške kapacitete, ampak zgolj kot lasn, zadnje sredstvo. ko smo v generalnem direktoratu za humanitarno pomoč razpravljali o povezavi med civilno in pa vojaško pomočjo, sem zastavila vprašanje, ali menite, da je bilo primerno, da je ameriška vojska posredovala na Haitiju in odgovor je bil da, nedvomno, kajti na Haitiju ni bilo niti nobene prave vlade. Torej, v situaciji, kjer se vlada razpade oziroma ker vlada sploh ne obstaja, je vojaška pomoč potrebna, vendar pa moramo biti pri zagotavljanju vojaške pomoči zelo previdni, kajti ko enkrat vojaško nastopiš na določenem področju, se več ne moreš enostavno umakniti. In še zadnje vprašanje v pisni obliki. Kako boste poskrbeli za to, da bomo zagotovili ustrezno finančno pomoč tudi za Sudan. Humanitarna pomoč temeli na potrebah, torej humanitarno pomoč namenjamo tistim, ki jo potrebujejo. Torej, moramo imeti ustrezno oceno potreb. Drugič, se moramo vprašati, ali smo mobilizirali zaloge, ki so potrebne za zagotovitev te pomoči in tretjič se moramo vprašati, ali imamo dostop do območja, ki pomoč potrebuje. Vemo, da imamo v določenih primerjih problem s dostopom, v, na drugih področjih imamo težavo z identifikacijo potreb oziroma tistih, ki pomoč potrebujejo in včasih humanitarni delavci enostavno nimajo vstopa na območje, kjer je humanitarna pomoč potrebna. Torej, Potrebna je ustrezna ocena potreb po humanitarni pomoči, potrebna je ustrezna mobilizacija humanitarne pomoči. Ljudem ne moremo pošiljati tistega, kar že imajo. Zagotoviti moramo pomoč, ki jo dejansko potrebujejo. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi dostop do območij, ki pomoč potrebujejo. To so tisti elementi, ki bi jih sama izpostavila. No, Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k tretjemu krogu vprašanj in odgovorov. Gospa Kretu. Hvala lepa. Ostala bom na tem področju in vam zastavila vprašanje, kako bi lahko zagotovili več varnosti za humanitarne delavce, še prav posebej na območjih, kjer potekajo oboroženi spopadi. Recimo govorim o Demokratični republiki Kongo. Tukaj prihaja do napadov na humanitarne konvoje kako bi lahko torej poskrbeli za ustrezen nadzor, kako bi lahko zagotovili, da humanitarno pomoč zares prejmejo tisti, ki jo potrebujejo. Kaj nameravate storiti, da bi zagotovili varnost humanitarnih delavcev? Kandidatka za komisarko. Tisti, ki delajo v težavnih situacijah, so nas naučili, da jim je pogosto ljubše, če nimajo vojaške zaščite, če lahko najdejo svoj način, da stopijo v stik s tistimi, ki pomoč potrebujejo, kajti, ko je enkrat vojska na terenu, je pomoč vojske vprašljiva, pa naj ta potrebna ali ne. Moja naloga je, da zagotovim ustrezno oceno potreb in pa da poskrbim za odprtost in preglednost. V Evropski komisiji imamo sledeči cilj namreč, da zagotovimo pomoč Kongo. Kongo je izjemno velika država, pri čemer pa se moramo vprašati, kako bi lahko zagotovili bolj varen dostop za humanitarne delavce. In v tem primeru je bolje, če jim zagotovimo letalski prevoz. To zagotavlja večjo varnost humanitarnih delavcev. In oprostite, pozabila sem še na eno. Pomembno je tudi, da poskrbimo za ustrezno povezavo. Veliko sredstev namenjamo torej, infrastrukturi, s pomočjo katere lahko poskrbimo za ustrezno povezavo, torej gre za satelite in podobno. Torej, za varnost je zelo pomembno, da poskrbimo za ustrezno komunikacijo. To je zelo zanimiv odgovor, vendar pa moramo nadaljevati, gospa Kretu. Kratko dopolnilno vprašanje. Ne. Lansko leto je bilo poškodovanih več kot 200 humanitarnih delavcev in zaradi tega mislim, da je potrebno to zadevo ustrezno raziskati in da je potrebno preprečiti takšne primere. Najlepša hvala. Bill Newton Dan je naslednji na vrsti. Kandidatka za komisarko, doslej ste se odlično odrezali. Namreč skušamo ugotoviti, kako, bi, kako boste opravljali svoje delo. Tako, če govorite rusko, tri leta ste preživeli v Moskvi, kako bo to vaše znanje? pomagalo pri izvajanju eh, vaše funkcije ali se boste povezali z Rusi pri zagotavljanju pomoči? Kandidatka za komisarko. Imam dve izkušnji povezani z Rusijo, ki mi boste zelo eh, koristili pri izvajanju moje funkcije. V tistem času, ko sem bila tam, je potekala humanitarna Eh, pomoč v, Kauka, v Kaukazu in sicer strani komisije in pa strani Združenih narodov in sodelovali smo z komisijo in pa z Združenimi narodi in sicer na naslednji način. Hum, Svetovna banka ne zagotavlja humanitarne pomoči, vendar pa zagotavlja pogoje za dobavo oziroma za zagotovitev humanitarne pomoči, pri čemer izkoristimo svoje povezave na visoki ravni v državi. In to se, tudi v, to se je zgodilo tudi v Rusiji. Osredotočili smo se na civilno službo, ki bo sposobna sprejemati sredstva humanitarne pomoči in ki bo sposobna tudi upravljati s temi sredstvi. Nismo imeli pristojnosti za ukrepanje v Čečeniji vendar pa smo jih pripeljali v Kabrdino v Bolgarijo, kjer smo poskrbeli za ustrezno usposabljanje. Torej, to je moja prva izkušnja. Druga izkušnja pa je G8, namreč Rusija je takrat gostila G8 in vprašali so me, kaj bi lahko storili. Predlagala sem, da organizirajo donatorsko konferenco mislim, da je bila ta organizirana aprila 2008. In sedaj bodo organizirali novo konferenco. Sedaj pa dopolnilno vprašanje. No, o tem lahko drugič razpravljamo. Dopolnilno vprašanje pa je vprašanje, ki se navizuje na vprašanje gospoda Mičela, kako izboljšati profil Evropske unije. Ali nameravate pisati blog ali razmišljate o tem, eh, da bi bili dejavni tudi na Twitterju? Eh, mislim, da je Twitter pravzaprav odlično sredstvo za takšne namene. Kajti s pomočjo Twitterja lahko zagotoviš eh, naslovnice medijev. Nisem sicer iz moderne generacije, ampak se teh zadev učim. Namreč eh, sama sem se s tem hitro soočila, kaj ti Twitter hitro poskrbi za informacije in bala sem se, da bi moji sorodniki kaj izvedeli eh, s pomočjo Twitterja na mesto od mene. Mislim pa, da je Twitter odlično orodje. Sedaj pa izabeluzin v imenu zelenih. Najlepša hvala. Zanima me. Kakšne so po vašem mnenju posledice neuspeha vrha v Köbenhavnu, kar zadeva zagotavljanje humanitarne pomoči strani Evropske unije? Ni nam uspelo globalno segrevanje ozračja omejiti na eh, dve stopinji. Zaradi tega se je povečalo tveganje za naravne nasreče in tako naprej. Poleg tega pa me zanima, kakšen je vaš odnos eh, do mednarodnih korporacij, kako boste vplivali na nje, da bodo spoštovali da bodo spoštovali okoljske standarde, ki jih je potrebno spoštovati z namenom preprečitve naravnih nesreč. Mogoče zato, ker sem dejavna na področju okolja, sem bila tudi sama v Köbenhavnu in pravzaprav imam mešane občutke glede Köbenhavna. Mislim, da je bilo problematično predvsem to, da je bila ta konferenca tako kaotična in da Evropska unija ni imela sedeža pri teh pogajanjih in mislim, da bo potrebno o tem razmisliti. Pred petimi leti ne bi upala niti pomisliti na to, da bo 120 predsednikov vlad in držav razpravljalo o podnebnih spremembah. Mislim, da se je ozaveščenost v svetu izboljšala, vendar pa mislim, da je največji izziv zagotoviti, da se bodo vsi zavedali, kako kritična je pravzaprav situacija. 40 tisoč ljudi je bilo v Kövenhavnu in zaradi tega se je ozaveščenost izboljšala. Torej, je imel Köbenhaven tudi svoje pozitivne strani, vendar pa mislim, da moramo biti pripravljeni na to, da bomo potrebovali več virov za odgovor na naravne nesreče. Poleg tega se moramo zavedati, da so revne države še prav posebej izpostavljene podnebnim spremembom oziroma posledicam podnebnih sprememb. Razmisliti moramo o tem, ali bomo sredstva zgor povečevali ali bomo poskrbeli za bolj kreativno rabo sredstev. Kaj ti, če mislimo, da bomo imeli dovolj sredstev za pomoč eh, državam oziroma da bodo države same imele dovolj sredstev eh, za primer naravnih nesreč v naslednjih desetih letih, desetih letih, potem se motimo. Ali imate dopolnilno vprašanje, gospa Levin? Ja. Ali bi lahko kaj več povedali o dejavnostih multinacionalk v državah v razvoju? Kako želite vplivati na nje, tako da bi preprečili naravne nesreče v prihodnosti? Kandidatka za komisarko. Nimam enotnega mnenja, kaj ti določene multinacionalke so zelo dobro prevzele odgovornost v državah v razvoju. Poleg tega pa imamo tudi multinacionalke, ki so veliko bolj omejene na dobiček in ki ne razmišljajo o razvoju in o podnebnih spremembah. Torej, mislim, da ne moremo imeti enotnega pristopa. Vendar pa lahko rečem naslednje. Številna podjetja so večja od držav, v katerih delujejo in zaradi tega imajo tudi določeno odgovornost. Nadaljevati moramo. Besedo dajem gospe Saniki, ki je. Zaniki, ki sedi za vami, gospa kandidatka. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Povedati moram, da ste mi zelo všeč z eh, svojim nastopom in tako naprej in želela bi vam vse najboljše pri vašem delu. Zastavila bi vam rada naslednje vprašanje, ki je bilo zastavljeno tudi komisarju De Guhtu po vrnitvi iz Haitija. Amnesty International in druge organizacije so opozorile na izginotje številnih otrok, ki so preživeli protres. To kaže na veliko izpostavljenost eh, nezakoviti trgovini eh, z mladoletnimi kakšne ukrepe namerava sprejeti komisija oziroma kakšni ukrepi so že bili sprejeti, da bi poskrbeli za pomoč in nadzor nad tem, kaj se dogaja z mladoletnimi v takšnih situacijah. Kandidatka za komisarko. Zelo vesela sem, da UNICEF eh, to zadevo jemlje zelo resno. Zagotovili so veliko informacij, ki nam bodo v veliko pomoč tudi druge organizacije so sprejele mnenje eh, na to temo, poleg tega pa se morajo na to odzvati tudi vlade. Namreč deloma gre za posvojitve, ki so bile zakonito dogovorjene že pred potresom. Deloma želijo nekateri zgolj pomagati, deloma pa gre za zelo nevarno situacijo, namreč za trgovanje z mladoletnimi. Zaradi tega želim povabiti kolege v UNICEF-u, da o tem javnost pregovorijo tako, da se bomo mi zavedali, da prihaja do te težave, da se bodo zavedale tega tudi vlade, da bodo te informacije imeli tudi tisti, ki lahko eh, takšno delovanje zaustavijo. Ali imate dopolnilno vprašanje? Ne, hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Gerero Salom. Senjora Đorđeva, en dos casos de graves krisis... Najlepše hvala, gospa Georgijeva. V resnih humanitarnih krizah, ki nastanajo zaradi naravnih eh, katastrof, potrebujemo vodo, eh, zdravstveno oskrbo, pomoč in tako dalje. Predvsem pa potrebujemo na terenu takojšnjo vodstvo, eh, moramo jasn, imeti jasna navodila in jasne odgovornosti pri izvajanju ukrepov. In mislim, da Evropska unija tukaj lahko odigra pomembno vlogo pri eh, humanitarni pomoči, tako da eh, podpre upravljanje in da zagotovi vodstvo na terenu. Mi smo sedaj pripravljeni da pripravimo time, skupine, ki lahko na terenu pomagajo eh, ljudem upravljati s krizo. Izvolite, gospa kandidatka. Popolnoma se z vami strinjam in to je nekaj, kar prav gotovo potrebujemo. Kar slišimo z terena in dejansko to uh, slišim tudi iz Svetovne banke od mojih mogoče kmalo bivših kolegov, da obstaja veliko negotovnosti eh, pri tem, kako se vlada odziva in koliko je na to sploh sposobna. Se pravi, mislim, da delajo največ, kar lahko, vendar pa je to vse odvisno od tega, kakšna je taka vlada. In v takih razmerah je zelo težko zagotoviti pomoč. Pri tem je pa treba pomisliti še na nekaj. Kako lahko odpremo priložnosti, za delovanje zasebnega sektorja. Kajti, če se zanašamo le na javni sektor in na mednarodno skupnost in mednarodno podporo, potem ne bomo eh, Haitija obnovili tako hitro oziroma bo za to potrebno veliko naporov še veliko dlje. Torej, ustvariti moramo, to je zelo pomembno, priložnosti za podjetja, da se vrnejo um, in nekaj pobud je že bilo narejenih na Haitiju, da bi zagotovili, da se enostavno vse ne zbriše. Važno je, da se um, ustvarijo nove delovna mesta, ki sabo uh, prinašajo um, dostojanstvo in samozaupanje. In tukaj je treba vključiti zasebni sektor. Tega pa ne omenjam zaradi tega, ker um, ne ker eh, mislim, da javni sektor je manj pomemben. Eh, res je, da je na Haitiju to bila neka svetla točka. Gospa je bila prekinjena. Eh, Kot dodatno vprašanje, seveda moramo podpreti ljudi na terenu pomoč je treba razdaljevati na terenu, pomagati je treba oblastem, ki so jih eh, te državljani izvolili. Želimo jim pomagati, ne pa jih nadomestiti. Pomagati jim moramo, da so sposobni voditi v kriznih situacijah. Ja, dejansko je to eh, prav. Eh, zlasti v tem trenutku, ko so. Um, institucije šibke, brez take podpore bi država imela še večje težave postaviti se na lastne noge. In sedaj besedo dajem odboru za okolje oziroma eh, predstavnici odbora za okolje. Najlepše hvala uh, gospa kami, ko, kandidatka, naj se vrnem na uh, katastrofe na evropskem ozemlju. Sami ste rekli v uvodni izjavi, ko gre za katastrofe, ki jih povzroči človek, oziroma gre za izjavo uh, komisije, ne vašo izjavo, da je treba podati posebno pobudo za um, eh, gozne požare. Ali komisija namerava prepraviti posebno direktivo za gozne požare, kot je od nje to zahteval Evropski parlament v rezoluciji iz leta 2006. In ali bo ta direktiva usporedna s tisto, ki že obstaja za poplave? Dve minuti imate na voljo za odgovor, gospa kandidatka. Kolikor razumem, poteka delo na področju gozdnih požarov v z vidika razvoja, kot tudi z vidika kmetijstva. Ne vem, kako daleč so te priprave in ne poznam podrobnosti. Je pa smiselno, da če obstajajo te um, veliki naravni pojavi in to poskušate urediti z neko uh, direktivo in to je odziv uh, komisije, uh, Mislim, da je sedaj priložnost, da sem kratka. O tem se moram bolje poučiti in vam lahko dam šele potem natančnejši odgovor. Ampak prav gotovo vam bom odgovorila, obljubljam. Hvala vam. Dobrega. Dodatno vprašanje. Hvala lepa. Ravno tako me zanima še eno priporočilo Evropskega parlamenta, ki eh, se nanaša na. Uh, spremljanje oziroma centr za spremljanje uh, suš, um, poplav in drugih naravnih katastrof. Ali bi bilo smiselno, po vašem mnenju, ustanoviti tak centr, uh, eh, tako da bi lahko delovali bolj preventivno? Gospa kandidatka. Popolnoma se strinjam, to je zelo pomembno. Eh, moramo vedeti, kje katastrofe so, kakšne so in dodaten center bi prav gotovo k temu pripomogel. Ja. Eh, več, ko vemo, boljša je kakovost informacij, ki jih imamo, bolj bomo pripravljeni za ustrezen odziv in naše družbe bo to manj stalo v smislu finančnih stroškov in človeških stroškov. Hvala lepa in sedaj Prehajamo na naslednji krok. Pritegnite pozornost ali catch the eye. Gre za vprašanje eh, humanitarnega eh, prostora in mednarodnega humanitarnega prava. Gospod Mitchell iz EPP ima kot prvi besedo. Vprašal bi vas, gospa kandidatka, kaj lahko naredimo? da okrepimo vpliv mednarodnega kazenskega sodišča še zlasti do tistih eh, šefov držav in vlad, ki eh, to sodišče enostavno um, ne upoštevajo. Kaj bi se tukaj dalo storiti? Po mojem mnenju to sodi na področje, kjer z vidika humanitarne pomoči zaradi načela neutralnosti, in tukaj mislim na Sudan in poskus mednarodnega kazanskega eh, sodišča, da svoje sodbe tam izvaja. Torej, za um, humanitarne delavce v Sudanu je to politično vprašanje, ki pa ne sodi v njihovo pristojnost. Po mojem mnenju je gospa Eštenova bolj pravi naslov za to vprašanje. Ducking, I, I... Ne želim se izogibati, ampak vseeno. Da, Najlepše hvala, gospod Guerrero Salom. Najlepše hvala. Kako vi vidite možnost izboljšave humanitarnega prostora oziroma njegove obrambe? v okviru konsensa o humanitarni pomoči, ki naj bi se dosegel pod španskim predsedstvom. Kot smo že razpravljali, eh, se pripravlja pregled in to nam bo dalo možnost, da ugotovimo, katera področja eh, zaslužijo večjo pozornost in kje je treba več ukrepati oziroma eh, narediti več, ker eh, napredka ni dovolj. Mislim, da je najbolj ključno vprašanje in je tudi najtežje vprašanje civilno-vojaškega sodelovanja ali umestnika, če hočete. In mislim, da je tukaj špansko predsedstvo tisto, ki mora organizirati razpravo in če bo prišlo do napredka, bo to najverjetneje zelo koristno. Gospod Gerens, spet imate besedo. Merci, j'aimerais poser la question suivante à madame. Hvala lepa. Dodatno vprašanje imam za kandidatko za komisarko. Pred nekaj eh, leti je eh, Burma zavrnila eh, humanitarno pomoč oziroma ni dovolila njenega razdaljevanja. Vendar, koliko razumem, vi imate sedaj pristojnosti, da eh, lahko ugotovite, koliko ljudi je zaradi tega umrlo. Gospa komisarka. To bo vedno odvisno od primera do primera. V določenih primerjih se bomo morali odločati po svoji najboljši presoji. Um, naj povem takole. Uh, Presodili smo iz določenega razloga in razlog je bil, da so bile zelo eh, visoki eh, standardi, da se vključi vojska, moralo je, moralo je prihajati do nekega kaznivega dejanja oziroma naprimer. Um, etničnega čiščenja in podobno. Torej, splošne rešitve ni in spoštovati je treba načela, eh, na osnovi katerih so izgrajeni eh, mednarodni humanitarni odnosi. Gospod Stas, v imenu zelenih. Eh, Najlepše hvala. V vaši uvodni izjavi oziroma pri pombah ste rekli, da ste govorili o Eh, spolnem nasilju kot vojaškem orožju. To se na vzhodnem Kongu dogaja na dnevni osnovi. Kaj boste naredili proti oblastem v Kongu in tudi drugih državah? The, point... Na tej točki ukrepi, ki so nam na voljo, so naslednji. Zagotoviti moramo, da če mi nekaj naredimo, naprimer eh, zgradimo nek kamp, neko eh, zavetišče, potem moramo to narediti tako, da ne izpostavljamo ženske tveganju, tako da se zmanjša spolno nasilje. Eh, ko eh, gradimo komunikacijske in infrastrukturne platforme, moramo razmišljati, kaj to pomeni za ženske. In ko sodelujemo z drugimi partnerji, potem moramo zagovarjati potrebo po večje pozornosti eh, za to vprašanje, bolj jasno izraž, izraženih mnenjih. Lahko zagotovimo naslednje. Gospod je bila prekinjena. Teo Karos. Gospod Teo Karos, imate besedo. Um, gospod, gospa, ali imate namen eh, uvesti kakršne koli sankcije za tiste države, ki so odgovorne za humanitarne krize ali pa ki uh, onemogočajo uh, sprejemanje humanitarne pomoči. V mojem portfelju to ni inštrument, ki mi je na voljo zaradi neutralnosti in nepristranskosti humanitarne pomoči kot take. Vendar pa, kot smo bili priča v ekstremnih primerjih zlorab, Evropska unija potem enostavno ne eh, dodeljuje razvojne pomoči in v nekaterih primerjih se to zgodi. Kaj lahko naredim? Lahko znotraj kolegija podam informacije s drugim komisarjem, tako da se spreme politične odločitve. Nous abordons maintenant la quatrième ronde des questions. In sedaj četrti krok vprašanj in odgovorov. Gospod Gerens iz um, Alde skupine. Najlepše hvala. Uh, vrnil bi se na operativno raven, namreč Evropska unija mora delovati tudi na tej ravni v svojih odzivih na humanitarne krize. Uh, Zanima me, ali boste se nekako odločili za neko vrsto delitve bremen znotraj Evropske unije. Ali boste eh, povabili vse države članice, da dajo svoj prispevek k temu, da se res lahko breme porazdeli, gospa kandidatka. Ponoma se zauzemam za delitev bremen. To je nekaj, kar podpiram in tudi vidim, kakšno vlogo bi lahko odigrala um, pri pritegovanju novih članic v bolj aktivno sodelovanje. Sama prihajam iz take države in zaradi tega je, vem, da je treba eh, državljanom takih držav razložiti, zakaj je to pomembno, ne glede na uh, finančne težave. Torej, pomembno je, zakaj mi kot evropejci to moramo storiti, zakaj je to za nas pomembno. Ne vem še točno, kako eh, Evropska komisija eh, sodeluje z državami članicami v smislu zagotavljanja prispevkov in delitve bremen. O tem se bom kmalo eh, poučila in sodelovala z kolegi komisarkami in komisarji. Question de suite, monsieur Gerens? Non. Imate dopolnilno vprašanje, gospod Görens? Ne. Potem pa dobi besedo gospa Šastram iz Evropske ljudske stranke. Ja, najlepša hvala, gospa kandidatka. Lahko vam povem, da mi je v veliko veselje razpravljati z vami. In v svojih odgovorih na vprašanja ste zapisali, da boste še letos predložili predlog o prostovoljni enoti za humanitarno pomoč. Ne bom vas spraševala, če veste, kako natančno uh, bo ta enota oblikovana, ampak leta 2011 uh, eh, želite, da bi ta enota že obstajala. Ali ustrajate pri tem optimističnem načrtu? Gospa kandidatka. Ja, strinjam se, da je načrt optimističen, ampak. Eh, ta časovnica je nekako naravna, kajti leto 2011 je leto prostovoljstva in če že želimo vzpostaviti tako enoto, je to pravi trenutek. Vse skupaj je predvideno v Lizbonski pogodbi, v 214. členu, tam je to predvideno in zato moramo to uresničiti. Na dve stvari pa moramo biti pozorni. Prva je proračun, drugi pa je smotr te enote. Eh, proračun, seveda, ker tega ne moremo financirati iz proračuna za humanitarno pomoč, kot ga imamo trenutno. To bi bilo zelo nepravično do eh, ljudi, ki jim poskušamo pomagati. Eh, drugič pa moramo razmisliti o tem, kako natančno bo oblikovana ta enota. Seveda ne želimo preprosto vzeti prostovoljcev in jih poslati v neke krizne razmere, za katere potrebna zelo posebna eh, priprava. Lahko pa črpamo iz idej, naprimer, eh, zdravnikov ali novinarjev brez meja. Eh, lahko bi oblikovali to enoto tako, da bi eh, lahko vključili kar največ prostovoljcev, ne da bi to za nje predstavljalo dodatno tveganje. In ne, morda sem preveč optimistična zato, ker sem nova, ampak mislim, da ko je nekaj takega zapisano v pogodbi in eh, če eh, smo pravzaprav tik pred eh, letom prostovoljstva, potem je trenutek pravi in moramo to narediti. Paziti pa moramo na proračun in na konkretno oblikovanje. Imate dopolnilo vprašanje? Ali mislite, da bo tudi. Država, razprava z državami članicami državna gospa komis, eh, kandidatka. Eh, ključna beseda tukaj je prostovoljen. In eh, po mojem mnenju To pomeni, da ni nujno, da sodelujejo vse države, ni nujno, da sodelujejo vsi, gre za prostovoljce. Torej, oblikujemo okvir, eh, razmislimo o zadevi, eh, ponudimo nekaj denarja za to, da bo to delovalo, potem pa tisti, ki so zainteresirani v zadevi, sodelujejo. Kajti zelo neobičajno bi bilo, če bi imeli obvezno prostovoljno enoto. Morda bomo zato nekoliko laže napredovali v razpravah z državami članicami. Gospod Kešman ima besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa Georgieva, kot veste, je namen teh predstavitev tu, da presodimo, ali so kandidati dovolj sposobni za uh, položaj in lahko rečem, da ste naredili name veliko vpliv z uh, poglobljenim znanjem, z iskrenostjo, uh, z intelektom in mislim, da ste dober primer politične doslednosti in zato vam ne bom zastavil vprašanja, ker mislim, da lahko zdaj hitro nadaljujemo z procesom potrditve. There were a consensus. <laughs> okay, um, I, I follow on, uh, on my, my, my line. Dobro, potem pa nadaljujemo pa seznamo. Gospod Teokorasos iz Evropske ljudske stranke. Gospod. Eh, že prej sem spregovorila, ampak eh, želela bi zastaviti vprašanje. Sem proti kakršnim koli vojaškim ukrepom. Eh, lahko kar računate na to, da se ZDA ne bodo nikoli več umaknile z Haitija, ampak če eh, predlagate vzpostavitev eh, enote za hitri odziv, da bi se lahko hitreje odzivali v krizah, eh, naprimer eh, na Bližnem vzhodu, na Libanenu, eh, v Libanonu, na Šrilanki. Eh, marsikje bi bilo kaj takega potrebno in morda bo ta prostovoljna enota lahko izpolnjevala to nalogo. Ideja EU Fast in uh, ideja EU Aid, ki, ki vsebuje uh, poročilo Barnje. Eh, torej obe ti ideji gresta eh, v smeri neke eh, sile, ki bi bila sestavljena iz držav članic. Če pa obstajajo kakšne vrzeli, potem bi te vrzeli eh, zapolnila komisija oziroma Evropska unija kot celota. Eh, meni se zdi to razumno in smiselno, ampak če nečesa nismo uspeli uresničiti toliko let, potem mora obstajati dober razlog, zakaj je tako. In dokler ne razumem vseh teh razlogov, bi bilo neodgovorno, če se opredelim tako ali drugače. Zelo uh, aktivno eh, se bom angažirala na tem področju, spremljala bom razprave v svetu 11. In uh, tudi z gospo Ashtonova sem se že pogovarjala o tem, kako nujno je, da uh, na podlagi teh razprav napredujemo na operativni ravni in uh, odgovorila vam bom, ko bom bolje vedela, zakaj se to pravzaprav ni zgodilo in kakšne so možnosti, da tukaj napredujemo. Imate dopolnilno vprašanje? Hvala. ampak do uh, takrat želite eh, neko zaščito za prostovoljce, ki eh, bodo zelo izpostavljeni, če bodo na primer odšli v gazo. Hvala za vprašanje. To je področje, glede katerega nimam veliko podatkov. Uh, vem, da imamo v okviru UZN tako imenovani lese pa se in v nekaterih državah je to zelo koristen dokument. Ne vem pa, uh, kaj se dogaja, kar zdaj v dokumentacijo za prehod humanitarnih delavcev, ko bom imela več podatkov, pa vam bom z veseljem odgovorila. Besedo ima gospa Toja, skupina socialistov in demokratov. Najlepša hvala, kandidatka za komisarko. Dali ste vtis, da želite poskrbeti tudi za ustrezen program, za ustrezno strukturo, ne le za takojšen odziv. Ta pristop lahko ima oziroma vsebuje tudi preventiven element. Zanima pa me vaš odziv na naravne nesreče, za nesreče, ki jih lahko povzročijo tudi vojne in tako naprej. V številnih afriških državah je prišlo do takšnih nesreč, ki so prizadele velika območja, ki so prej predstavljala kmetijsko površino, sedaj pa so preprosto zapuščena. Predsednica je prekinila govornico. This, uh, this between... To vprašanje se navezuje na povezavo med vzroki za katastrofo in razvojem, ki eh, lahko eh, te vzroke odpravi ali pa jih še poslabša. Eh, Eh, z vidika mojega portfelja je tisto, kar lahko naredim, to, da poskrbim za dobro sodelovanje s komisarjem za razvoj, zato da lahko oblikujeva nekakšno razvojno strategijo, pri kateri upoštevamo tudi, kakšne so morebitne posledice, kar zadeva ekološko trajnost in vpliv na ljudi, vpliv na priseljence, vpliv na um, življenje in eh, tudi vpliv na eh, tveganje za ponovitev krize. Torej, to ni strogo del mojega resorja. Način, kako bom tukaj ukrepala, je eh, tak, da bom poskrbela v razpravah znotraj kolegija in predvsem v pogovoru s komisarjem za razvoj, da bova torej upoštevala to vprašanje oziroma ta vidik. you have a follow-up question? Imate dopolnilno vprašanje? Per, eh, la ja. Vabim vas, da greste še dlje, kot vam omogočajo pristojnosti, kar zadeva sodelovanje. Gre za teme, ki morda niso strogo znotraj naših pristojnosti, ampak za pomembne zadeve. Torej, če bo odziv potreben, upam, da boste zanj poskrbeli. Poleg tega pa ne pozabite na pravice žensk. Težko je poskrbeti za spoštovanje teh pravic, kar se kaže tudi v sodelovanju Evropske unije z nekaterimi državami. Gospa kandidatka, Ja, naj eh, se jasno izrazim. Razlog, zakaj se osredotočam na ta del odgovornosti, je, da nočem, da pride do pričakovanj, da bo portfelj za eh, humanitarno pomoč eh, financiral upravljanje z vodo v Afriki. To bi bilo nasprotno z našim namenom, ampak seveda se bomo. Eh, zauzemali za eh, napredek na tistih področjih, ki eh, na konec koncev tudi prispevajo k katastrofam. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Preda. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa kandidatka. Zastavim vam vprašanje o Eh, komplementarnosti humanitarnih ukrepov na evropski ravni in mednarodni ravni. Eh, kakšno je vaše stališče glede trenutnega stanja stvari oziroma v kolikšni meri mislite, da do sedaj obstaja doslednost med evropsko pomočjo in mednarodno pomočjo? In pa drugič, kje vidite največjo dodano vrednost evropske pomoči? Hvala. Gospa kandidatka. V zadnjih letih je prišlo do napredka, kar zdeva usklajevanje pomoči, še posebej s porazumom Akra. Začelo se je s Pariško deklaracijo, potem je prišla Akra in dosežen je bil napredek v eh, smislu, da so se znižale eh, zahteve, eh, ki jih eh, razviti svet postavlja državam v razvoju za dodelitev pomoči. Eh, torej, Evropa je bila vedno najmočnejša, kar zadeva vlogo v razvojni pomoči in eh, s to svojo prisotnostjo je Evropska unija eh, pomembno vplivala eh, tudi na primer moja trenutna organizacija Svetovno banko, kar zdeva njen pogled na razvoj. Eh, konkurenčnost Evropske unije je tukaj po mojem mnenju v dveh stvarih. Najprej eh, je tu velik pomen, ki ga Evropa pripisuje raznolikosti, pa tudi socialni vključenosti, vprašanju ženski in razvoja. Uh, potem je tu razvoj malega gospodarstva in tako dalje. Uh, potem je tu lasništvo zemlišč. Uh, eh, Kajti ljudje, ki so uh, lastniki zemlja, uh, eh, si lahko sposodijo denar, lahko razvijajo svoje podjetja in tako dalje. In pa seveda tudi povzroče okolje. Na področju okolja nihče ni toliko prispeval k napredku, ampak uh, eh, nažalost vse to ni dovolj, nikoli ni dovolj. Ampak Evropa je s svojim denarjem in svojimi vrednotami naredila zelo veliko za razvoj. Imate dopolnilno vprašanje? Nimam vprašanja, imam pa čestitke. We, we um, Sedaj pa dobi besedo predstavnik odbora AFET in sicer je to gospod Dominik Budis. Imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa kandidatka, Odgovorili ste že na vprašanje o razmerah v Gazi in zabeležil sem si vaš odgovor, ampak če se zopet vrnem na to temo. Tragedija tam traja že zelo dolgo in verjetno se bodo razmere k malu še poslabšale, kajti kot veste, se je Egipt odločil zapreti tunele, ki, v, ki vodijo v Gazo. In to pomeni, da, bo, da bo več kot milijon ljudi povsem odrezanih. Dobave ne bodo prišle do Izraela, eh, ravno tako pa ne bodo mogli priti do tja eh, preko tunelov iz Egipta. In eh, glede na vse to, me zanima, kakšne nujne pobude boste sprejeli za to, da se ta kriza, ki že tako dolgo traja, ne bo spreobrgla v novo katastrofo. Gospa kandidatka. Obstaja kar nekaj zelo kompleksnih vprašanj, eh, kjer komisar za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje ne more sam odgovarjati na nje. To te odgovore je potrebno podati eh, na ravni kolegija in v sodelovanju z državami članicami. Danes vam ne morem eh, predložiti kakšne konkretne politične pobude, kajti to bi bilo neodgovorno do kolegov, o katerih smo zelo podrobno razpravljali o tem vprašanju. Z humanitarnega vidika je tukaj eno vprašanje in to je vprašanje dostopa. Uh, In eh, če ne bomo razširili dostopa, se bomo znašli v velikih težavah, kar bo povzročilo trpljenje številnih ljudi. Razumem problem in razumem. Jaz seveda z veseljem ponudim svoj glas, ampak eh, jaz sama ne bom mogla tega problema rešiti. Eh, sploh glede na to, da vse skupaj traja že desetletja in da gre pravzaprav tukaj za zaupanje med dvema eh, človekoma, med dvema stranema. Bom pa poskrbela, da bo to na vrhu dnevnega reda, ko bomo o teh stvarih razpravljali v eh, kolegiju in tudi, ko bomo o tem razpravljali s kolegi, ki so odgovorni za zunanjo politiko. Imate dopolnilno vprašanje? Ja, povedali ste, da v skrajnih razmerah Evropska unija lahko poseže tudi po pravnih instrumentih, ki obstajajo v sporazumih s posameznimi državami. V kolikšni meri bi lahko to izkoristili tudi v odnosu do Izraela, zato da bi zmanjšali pritisk na gazo in zato da bi omogočili ta dostop, o katerem govorite? Eh, to spremljam bolj od zunaj kot državljanka, ker eh, je to vprašanje, ki je po mojem mnenju zelo pomembno. In uh, imam občutek, da je bila Evropska unija v svojih stališčih zelo dosledna. Še vedno pa obstaja nek manevrski prostor za uh, spremembe, za vplivanje. Uh, mislim, da ne gre za to, da Evropska unija ne bi zauzela svojega stališča. V kolikšni meri pa smo izkoristili vse instrumente, o tem se bom morala še podučiti, ker je ta tema za me nova. E, govorila bom e, s pristojnimi komisarji, še posebej z baronico Eštonovo o tem vprašanju in se podučila o tem, ali imamo na voljo kakšen instrument, ki bi ga lahko uporabili in ki ga še nismo uporabili in potem vam lahko odgovorim. Zdaj pa nadaljujemo z vprašanji in odgovori. Imamo dopolnilna vprašanja poslanskih skupin. In tukaj imate v, za odgovor čas minuto in pol. Prvo vprašanje je naslednje. Nekatere države jasno uh, izsiljujejo uh, mednarodno skupnost in eh, stradajo del svojega prebivalstva zato, da bi pridobili pomoč, namesto da bi temu namenjali svoje sredstva. Primer je Etiopija. Kako lahko tukaj ukrepamo? Imate minuto in pol za odgovor na to vprašanje. To je zelo težavno vprašanje, ker gre za globoko moralno dilemo. Kaj storiti? Vemo, da vlada zlorablja svoje državljane, zato da bi eh, imeli od tega koristi. Po drugi strani pa vemo, da tisti, ki so tukaj zlorabljeni, zares trpijo. Največ, kar lahko naredimo, po mojem mnenju, je, da zelo dosledno si prizadevamo za to, da bi poskrbeli, priskrbeli pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Torej ne vladi, ampak tistim, ki pomoč potrebujejo in pa da uh, izpostavimo vlado zaradi njenega početja. Uh, Eh, v medijih in tako dalje. Eh, to jih seveda ne bo prisililo, da bodo prisluhnili, ampak obstajajo eh, instrumenti. Če kršiš mednarodno humanitarno pravo, si nezaželen v mednarodni skupnosti in včasih je vladam vseeno, včasih pa vlade vendarle prisluhneno in to mislim, da je največ, kar lahko naredimo. Naslednje vprašanje. Kako boste zagotovili, da bo humanitarna pomoč ostala avtonomna in da se ne bo uporabljala kot urodje za upravljanje kriz ali kot urodje eh, zunanje politike? Ena od prvih stvari, ki so mi jih povedali, upam, da prihodnji kolege eh, na generalnem direktoratu, so, je, da, da eh, ne smemo izgubiti izpred oči eh, humanitarne pomoči in civilne zaščite in eh, drugih področji, ne smemo s tem mešati, kajti eh, gre za pomoč tistim, ki nimajo ničesar in eh, ta proračun je zato eh, svetinja. V novem portfelju bom poskrbela za to, da bo proračun za pomoč ločen od vsega ostalega in če bo oblikovan nov instrument za civilno zaščito, eh, bo tudi to ločeno od proračuna, ki je namenjen humanitarni pomoči. Kakšne možnosti vidite, za to, da bi našli inovativne vire financiranja na področju razvoja? Ali podpirate poziv parlamenta za uh, novo dodatno financiranje uh, proračuna za pomoč? No. Prvo, kar bom naredila, je, da se bom pridružila komisarju za uh, razvoj eh, in da se bom zauzimala za to, da uresničujemo že dane zaveze. Ravno tako pa bom z veseljem sodelovala tudi s parlamentom in seveda komisijo in svetom, eh, ko gre za to, da smo realistični glede potreb če smo v, de, v, v zadnjem desetletju, v devetih letih morali poseči po uh, rezervah, potem to kaže, da so uh, katastrofe hujše, kot so bile v preteklosti. In uh, kaj to pomeni? Sveda vem, da obstaja trda konkurenca uh, za uh, vire in vem, da je potrebno denar porabljati zelo previdno in zelo skrbno. Ampak če prihaja do, ne, do katastrof, če bodo vojne tako pogoste, kot so bile v zadnjem času, če bomo imeli še naprej toliko nestabilnih držav. In uh, vemo, da samo zaradi. Uh, Rasti prebivalstva, eh, to, to se bo povečalo za dve milijardi večinoma v državah v razvoju ali pa v državah, ki so v Eh, zelo slabem stanju. Torej, če so trendi taki, potem se moramo soočiti s to realnostjo. Istočasno pa vsekakor verjamem v inovacije, v ustvarjalno razmišljanje, v iskanje najbolj stroškovno učinkovitih načinov za reševanje težav. In kot sem podala primere z našim zavarovanjem. Uh, tega primera ne bomo slišali, ker moramo nadaljevati pravni, pravi predsednica. Eh, lahko komisarka oziroma kandidatka pove nekaj več o tem, kako vidi svojo vlogo v mednarodnem sodelovanju in kako se bo to dopolnjevalo z delom eh, gospoda Pigal, Pibalksa in gospe Ashton. In pa imamo še eno podobno eh, vprašanje. Parlament je pogosto predmet kritik. Eh, ker eh, naj bi ga zanimala samo lastna eh, pooblastila. Ampak vendarle najprej ne bi šla na Tahiti gospa, na Haiti gospa Eštonova, potem pa gospod Dekuht, ampak da se kaj takega ne bi dogajalo. Ali boste prevzeli vso odgovornost za humanitarno pomoč ali boste del te odgovornosti predali gospe Ešton? No, najprej, najprej, naj najprej odgovorim na tisto vprašanje, ki je najbolj enostavno. Sem komisarka za, oziroma bom komisarka za humanitarno pomoč in krizno odzivanje. Zato prevzimam odgovornost in kot smo govorili danes, obstajajo številna področja, kjer se bom zanašala na baronico Eštonovo, zato da bo posredovala sporočila, da bo opozarjala na uh, vse tisto, kar. Eh, terja obravnavo tudi z vidika zonanje politike, z vojaškega vidika in tako dalje. To bom počela, ampak eh, če bom potrjena, bom komisarka za humanitarno pomoč in krizno odzivanje. Kar zadeva mednarodno sodelovanje, pa je tukaj eh, gre pri manj portfelju za inovacijo in mislim, da je to pravi pristop, eh, to zopet ponavljam, ampak delala bom na, na področju mednarodnega sodelovanja eh, v tolikšni meri, kot je to del mojih odgovornosti in tako, da to ne bo na skrižju z mojimi odgovornosti. Kajte, če bom uh, veljala za neutralno ali za uh, um, pristransko, ne bom koristila humanitarnim delovcem. Zaščititi moram načelo neutralnosti, nepristranskosti, istočasno pa moram v kolegi, v komisijo in tudi v parlament um, prenašati tudi svoje stališča glede eh, tega, kaj je potrebno storiti in to se pogosto navezuje tudi na mednarodno sodelovanje. Eh, nekdani, oziroma bodoči nekdani kolegi iz Svetovne banke me opozarjajo na to, da imamo, velik, imamo in bomo imeli velike težave z mm, randljivimi, nestabilnimi državami in že pravijo, da če se bomo mi namenili tja, da želijo z mano sodelovati. Uh, Skratka, lahko eh, strukturiramo mednarodno sodelovanje okrog osrednjih tem in to eh, razširimo tudi na regionalno sodelovanje. Naprimer, prej nisem uspela dokončati o Rusiji. No, tudi tokrat ne boste mogli dokončati, pravi predsednica. Zdaj pa nadaljujemo s petim krogom vprašanj in odgovorov. Besedo dobi gospod Najser skupine socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospa predsednica. Še enkrat se vračam na to težavno povezavo med eh, civilno in vojaško pomočjo in sicer se želim konkretno lotiti vprašanja Afganistana. Jan, konec januarja je potekala konferenca v Londonu, kjer je bila določena nova strategija in uh, pri tem mm, želimo bolj staviti na uh, civilno pomoč in uh, tudi na proces sprave, ki naj bi se čim prej začel v tej državi. Civilna obnova in humanitarna pomoč bosta v veliki meri odgovornosti OZN in Evropske unije in sam mislim, da mora eh, biti to bolj učinkovito in eh, zanima me, ali ste v tem kratkem času zdaj že imeli čas za razmislek o tem, kako se lotiti Eh, tega v Afganistanu. Um. Kandidatka za komisarko. Ja, nekaj zadev je jasnih. Nespremljivo je, da vojska zagotavlja humanitarno pomoč in sicer na takšen način, da je zbrisana meja med civilnim delom zagotavljanje humanitarne pomoči in pa vojaško podporo. To je nespremljivo. Vendar pa, kadar humanitarni delavci prosijo za vojaško podporo, potem jim jo je potrebno zagotoviti. Potem pa je tukaj še sivo območje med obema odgovoroma. Tam je potrebno uporabiti lasno presojo in se odločiti, v kolikšni meri lahko zagotovimo vojaško podporo humanitarnim delavcem. Lahko razumem, zakaj je vojaška podpora včasih potrebna. Če ima vojsko v Sudanu, če dobi možnost, da zgradi šolo, potem bodo to priložnost z veseljem sprejeli in bodo zgradili šolo za otroke v Sodanu. Ampak z razvojnega vidika pa je to nekoliko problematično, kajti zagotovljena je tudi razvojna pomoč, zagotovljena so sredstva za obnovo te šole. Mislim, da gre tukaj za zelo pomembno vprašanje, ki mora biti v središču naših razprav. Ali imate dopolnilno vprašanje, gospod Neusser? Ja? V Nemčiji, pa tudi v številnih drugih državah, nevladne organizacije razpravljajo ravno o tem problemu. Želijo jasno ločitev med vojaškim posredovanjem oziroma med vojsko in pa med eh, civilnimi nalogami. Ne želijo, da bi prišlo do povezave vojaškega in civilnega dela operacij. Kaj menite o tem? Kandidatka za komisarko. Ja. Mogoče se zdi ta povezava na prvi pogled dobra, vendar pa po drugi strani ogroža humanitarne delavce. Vojaki to z veseljem storijo. Vendar pa mislim, da potrebujemo razpravo o tem sivem območju, o katerem sem govorila prej. Gre namreč za to, da vojska ne more uporabljati humanitarnih sredstev v vojaške namene. Včasih pa so humanitarni delavci prepričani, da je potrebno vojaško spremstvo, da je potrebna vojaška podpora. Odločati se moramo torej v tistem območju vmes med tema obima možnostima. Gospa Strifler. Ja, rada bi se vrnila k vprašanju otrok ali pa k vprašanju žensk v Kongu, ki so vedno znova žrtve posilstev. Ti zločini so še toliko pogostejši zaradi tega, ker ni ustreznih kazni. Pri tem bi vojska lahko pomagala. Ali imate možnost posredovati tudi vi, recimo, z akcijskim načrtom? Gospa kandidatka. Ja, zelo pomembno je, da krivci prevzamejo odgovornost. Če vodstvo v državi ne spremlja natančno tega, kaj počne vojska, potem uh, mora vsaj mednarodna skupnost nadzorovati to, kar počnejo humanitarni delavci. Gospa Strifler, ali imate dopolnilno vprašanje? Ne. Potem ima besedo Veronik Dekajzer v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Imam vprašanje v povezavi z gazo. Večkrat vam je bilo to vprašanje že zastavljeno. Vendar pa vam bom sedaj zastavila nekoliko drugačno vprašanje. Cenimo vašo vlogo v Svetovni banki, vendar pa nas vseeno skrbi. Jo skladi, ki so namenjeni eh, za humanitarno pomoč, kajti zdi se nam, da niso dovolj pregledne in zaradi tega se izgubi učinkovitost evropske humanitarne pomoči. Kako boste ravnali vi? Kandidatka za komisarko. Kar zadeva Svetovno banko, je, ima Evropska unija zelo vidno vlogo. Med 25 člani imamo 8 ali 9 evropskih članov, odvisno od leta. In to predstavlja zelo močno vlogo Evropske unije v upravnem odboru Svetovne banke. Ko sem se pogovarjala s kolegi o tem, da bom odšla v Brusel, sem dejala, da bi, morali, eh, da bi moral pravzaprav biti sedež Svetovne banke tam, kjer eh, je glavno mesto največjega delničarja eh, in ta vloga je pravzaprav vloga Evropske unije, tako da sem dejala, da mi bodo pravzaprav moji sodelavci sledili v Brusel. Mislim, da je pomembno, da storimo veliko več na področju komunikacije ljudi je potrebno seznaniti s tem, odkot sredstva prihajajo. Naj vam dam primer. Ko sem bila na kitajskem, so me odpeljali v šolo, ki je bila zgrajena s pomočjo sredstev Svetovne banke. In mislim, da je takrat pomagala Nemčija na bilateralni ravni. In takrat je bil zelo velik plakat na tej eh, šoli, kjer je bilo eh, zapisano hvala Svetovni banki in pa nemški KFC. Pišemo poročila, vendar ne povemo dovolj o tem, odkot sredstva prihajajo in na to se moramo sredotočiti. Dopolnilno vprašanje, gospode Kajzer. Ja, mogoče še enkrat vprašanje povezano z gazo. razvili smo mehanizem, pri katerem smo se osredotočili najprej na zagotavljanje zdravil in pa na izobraževanje, vendar pa je trajalo kar nekaj mesecev, eh, da so zdravila prišla na pravi naslov. Torej je svetovna banka delovala precej počasi, zato me veseli, da ste sedaj tukaj. Ja. Priznam, da smo zelo konzervativni v Svetovni banki glede zasnove projektov. Odlično smo se odrezali na področju boja proti korupciji. Ponosna sem na to, kar smo dosegli, vendar pa mislim, da je potreben boljši nadzor, hkrati pa ta nadzor seveda upočasnjuje celoten proces. Torej tudi na tem področju je potrebno kaj storiti, to priznam. Sedaj pa gospod Galer. Hvala lepa dejali ste, da želite na področju humanitarne pomoči in kriznega odzivanja delovati proaktivno. Predvidevam, da se želite dobro pripraviti tudi na najbolj resne primere. Glede na vaše izkušnje v Svetovni banki me zanimajo, katere so po vašem mnenju pomankljivosti Evropske unije na področju sodelovanja v eh, večstranskih organizacijah. Poleg tega pa boste morali sodelovati z številnimi komisarji, De Guchtom, Pibergsom, Ashtonovo in tako naprej. Vi ste odgovorni za mednarodno sodelovanje in če ne boste široko interpretirali te vaše pristojnosti, potem vam bodo kolegi podčasi oduzeli eh, različne pristojnosti, ki spadajo pod to področje. Kandidatka za komisarko.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 Najlepša hvala za to opozorilo. Upoštevala ga bom. Hvala lepa. Imate dopolnilno vprašanje? Poleg mednarodnega sodelovanja vlad imamo tudi parlamentarno diplomacijo na ravni poslancev. Ali lahko upamo na to, da da boste sodelovali eh, tudi pri naših sejah, ko sodelujemo z državami AKP, eh, z skupščino Euronest, Eurolat eh, in tako naprej. Naslednja seja bo na Tenerifi in takrat bomo kot nujno temo obravnavali Haiti. In lahko vas kar povabim. Ja, vsekakor bom prisotna povsod, kjer bo to potrebno. Lahko računate na to, da bom svoje delo jemala zelo resno. Verjamem v vključenost parlamenta, verjamem, da je parlament glas državljanov. Vi ste na vse zadnje izvoljeni poslanci in sama imam odgovornost do vas, hkrati pa želim tudi sodelovati s svojimi partnerji vendar pa se bo morala o tem tudi več naučiti. Naučiti se bo morala o pomenu posameznih forumov in razmisliti bo morala tudi o svojem prispevku, vendar pa bom prisotna povsod, ker bo to potrebno. In še zadnje vprašanje, gospod Gemičer. Hvala lepa, gospa predsednica. Kandidatka za komisarko, zastavili sem vam prvo vprašanje in sedaj imam tudi privilegij, da vam zastavim zadnje vprašanje. V imenu ELS bi vam rad čestital za vaš današnji nastop. Veliko zaupanja imamo v vas. Mislim, da lahko poskrbimo za to, da bo revščina preteklost. Včasih nismo verjeli, da bo berlinski zid padel, pa vendarle je. V imenu 500 milijonov naših državljanov moramo tesno sodelovati pri oblikovanju naše prihodnosti. Pričakujemo, da bomo lahko v stiku z vami, pričakujemo, da bomo slišali vaša mnenja, pričakujemo, da bomo tesneje sodelovali z vami, kajti. Če bomo sodelovali, bomo res lahko poskrbeli za prave spremembe. Najlepša hvala. Sedaj pa še dopolnilno vprašanje glede tega zadnjega kroga, ki jih bom prebrala. Mislim, da vprašanje gospoda Mičela pravzaprav ni bilo vprašanje, torej ni potreben odgovor. Torej, še pisno vprašanje poslanskih skupin. Zakon o humanitarnem posredovanju, ki je bil sprejet v Združenih narodih, nalaga odgovornost zagotavljanja humanitarne pomoči. Ta Zakon pa ne bo uspešen, če država ne bo omogočila dostopa do svojega ozemlja z namenom zagotavljanja humanitarne pomoči. Kako bomo ta problem presegli? Dve minuti imate za odgovor. Mislim, da je odgovor na to vprašanje izjemno težaven. Na no, vse zadnje. Lahko le trajnostni razvoj ljudem omogoči boljše življenje. In hkrati lahko to omogoči tudi demokratične odločitve vlade. In le v takšnih okoliščinah se ne bi srečevali z nesrečami in pa omejitvami v zagotavljanju humanitarne pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Mislim, da je moj resor odvisen od uspeha na področju, na področju razvoja in pa na področju zunanje politike. Torej mislim, da moramo zagotoviti pomoč komisarju za razvoj, kajti le takrat, ko so ljudje svobodni, ko lahko svobodno izbirajo, ko njihovo gospodarstvo cveti, le takrat lahko preprečimo probleme, s katerimi se srečujemo danes. Hvala lepa. Veliko pomoči dobim strani sekretarjata. Hvala lepa. Sedaj pa smo ob koncu te predstavitve in mislim, da se lahko zahvalim vsem tukaj za vprašanja ter kandidatki za komisarko za odgovore kandidatka za komisarko, beseda je vaša, če želite, za zaključno izjavo. Na voljo pa vam je pet minut. Madame le président. Gospod predsedujoča, imeli smo zelo plodno, bogato razpravo in mislim, da mi ni sedaj treba na koncu veliko več govoriti. Razen, da se vam zahvalim, da ste mi dali priložnost, da ste mi postavili vprašanja da ste podali določene zamisli, ki sem si jih zapisala in na osnovi katerih še moram delovati. Teh vprašanj je kar nekaj, ampak dejansko bom obdelala vsako, o kateri smo razpravljali tukaj v tej dvorani danes. Z, vašo, z vašim dovoljenjem bom zaključila in upam, da bom sedaj res kratka z zelo osebnim komentarjem. Danes je 89. rojstni dan moje mame. In če bi razmere bile normalne, bi bila z njo danes. Ampak sem tukaj. In naj sedaj tukaj nekaj obljubim. Obljubim svoji mami. Moja mama je vedno verjela v Evropo. Preživela je drugo svetovno vojno. Preživela je razkol Evrope in njego, njeno ponovno združenje. In eno, kar je želela od mene, je, da se naučim francoščine in tega se nisem naučila. In sedaj obljubljam svoji mami. Če me potrdite, se bom potrudila, da se naučim francosko. madame la commissaire désignée, que nous sommes nombreux. Gospa kandidatka za komisarko, mislim, da nas je zelo veliko v tej sobi, ki vam bomo zelo radi pomagali pri učenju francoščine. Predno pa zaključim ta sestanek, naj vam koordinatorjem povedam, da bomo za zaprtimi vrati imeli eh, sestanek koordinatorjev ob 16.30 v sobi 5G3. S tem zaključujem ta sestanek danes.